stanju, o zunanjih vidikih Evropske migracijske agende na poti k novemu migracijskemu dogovoru. In začeli bomo s komisijo. Gospod Timmermans, imate besedo. Hvala lepa, gospa Mogherini, in sam sva zelo skupaj, da sva danes z vami. Kot veste, smo zadnje mesece s parlamentom tesno sodelovali in smo poskušali najti rešitve v zvezi z tihotapci ljudi, ki delujejo med Turčijo in Grčijo. Uh, da bi se izognili hudim izgubam na življenju. In eh, zahvaljujoč našemu delu, sedaj ljudje več ne umirajo v Egejskem morju, ta pot je bila prekinjena in eh, število migrantov, ki prečkajo Turčijo, je zelo eh, nizko. Ampak v južnem sredozemlju pa ljudje še vedno umirajo, utapljajo se v morju. Eh, tihotapci so našli nove poslovne modele in to pomeni, da naše delo še danes ni eh, končalo. Nekaj podobnega, kot smo naredili za Egejsko morje, moramo narediti tudi za Sredozemsko morje, tako da bomo najli trajnostne in vzdržne rešitve. Tega več ne moremo tolerirati tako eh, hudih izgub eh, življenja zato moramo narediti vse, kar se da, da to ustavimo. Bolj tesno moramo sodelovati s tretjimi državi, državami eh, izvora in tranzita. Ampak tudi takoj, v tem trenutku moramo mi, in to pomeni tako EU kot posamezne države članice, se naučiti veliko od lani, upoštevati moramo vrh v valeti in danes predlagamo novi partnerski okvir za čezmejna migracija s tretjimi državami. In Evropske parlamente, Evropski svet, države članice in Evropsko investicijsko banko prosimo za vso podporo pri tem delu. V tem eh, okviru bodo vključili vsi deležniki, vse države članice, vsi moramo delati skupaj, da ustavimo migracijske tokove in da zagotovimo boljše upravljanje migracijskih tokov. Mobilizirati moramo vsa urodja in vse vire, da dosežemo svoj cilj predlagamo, da se uporablja mešanica pozitivnih in negativnih spodbud, tako da nagrajujemo tiste države, ki so pripravljene z nami sodelovati in da zagotovimo po drugi strani tudi posledice za tiste tretje države, ki tega sodelovanja nočejo. To eh, pomeni, pomeni da bodo države članice odigrati tudi svojo vlogo in bodo svoj pristop morale pokazati preko svojih ukrepov in virov. Vzpostavili bomo koordinacijski mehanizem, tako da bomo v celoti lahko upoš eh, upoštevali in izkoristili vse prispevke. Skupaj bomo dosegli več. Kratkoročni cilj je reševati življenja v sredozemskem morju. Povečati število tistih, ki nimajo pravice, da bivajo v Evropi in da omogočimo migrantom, da so blizu doma, namesto da se spuščajo na nevarna eh, poti. In Eh, pri tem moramo iskati tudi eh, pravne poti, kako bi v Evropo prišli tisti, ki to dejansko eh, potrebujejo. Razvili bomo dogovore, ki bodo prilagojeni posebnim okoličinam vsake partnerske države, države izvora ali tranzita kjer je veliko migrantov. To bo koristno tako za begunce, za tretje države in seveda bo to koristilo tudi Evropski uniji in našim državljanom. Prve eh, dogovore bomo sklenili za Jordanijo, Libanono, Nigerijo, Nigerjem, Senegalom, Malijem in Etiopijo. To so najpomembnejše države z tega vedika. Prav tako bomo sodelovali z Tunizijo in Libijo. Na začetku bo povdarek na izboljšanju upravljanja meja na terenu. To bo pa zahtevalo ustrezne finance. Afriški e, skrbniški sklad bo dobil še 5 milijonov evrov e, iz rezerv Evropskega razvojnega sklada. Države članice pozivamo, da e, dajo tudi svoj prispevek, da bomo dosegli eno milijardo. To je mogoče narediti takoj in ne smemo čakati, da se prevrne še ena ladja ampak eh, tu ne gre samo za eh, denar, za sredstva. Še bolj pomembno je mogoče ustrezno izkoristiti sredstva, ki jih imamo na razpolago. 8 milijard evrov lahko se skupnimi močmi damo na razpolago za podporo tem dogovorom v naslednjih petih letih. Če si pogledamo bolj dolgoročne izzive, ugotavljam, da moramo narediti več, da izboljšamo razmere v državah izvorah, tako da ljudem ne bo treba odhajati. To pomeni, da moramo razmisliti o novih eh, in spremenjenih načinih in modelih sodelovanja. Če načini vlaganja se razlikujejo po regijah, ampak izven eh, Evrope lahko eh, tudi uporabimo izkušnje iz eh, no, notranjega eh, sklada za investicije. Tako predlagamo zunanje investicijske sklad, ki naj bi spodbujal investicije. Začeli naj bi v Afriki in v eh, država, eh, država vzhodnega sosedstva. Tako bi dosegli milijardo evrov in totalne investicije naj bi dosegle 31 milijard. Dosegli bi lahko 62 milijard, če bodo države članice in druge partnerice prispevale svoj delež k prispevku EU. Tako bi lahko konkretne rezultate dosegli skupaj s partnerji, zato pa potrebujemo vso privrženost EU institucij, držav članic in partnerskih držav. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, sedaj visoka predstavnica Mogherini. Eh, eh. Hvala, predsedujoča. Dovolite, prosim, da uporabim trenutek in se pridružim sožalju, eh, ki ste ga izrazili v tej dvorani včeraj na pobudo gospoda Gianluca Bonanna. Vedno sva bila sicer na nasprotnih eh, bregovih, tako v italijanskem parlamentu kot tukaj in tudi danes bi verjetno bila na nasprotnih bregovih, ampak še vedno smo najprej ljudje in prav zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da najprej izrazimo uh, iskreno sožalje uh, njemu, njegovi družini, ženi in otrokom. Hvala lepa. Sedaj bom govorila v angleščini da se ustrezno vključim v to razpravo. Skupaj, Francijo, eh, skupaj s Francem in drugimi kolegi v komisiji smo oblikovali močna politična sporočila in tudi nekaj eh, močnih dejstev in čisto konkretnih eh, Eh, za obljub smo pripravili, za katere upamo, da bomo dobili podporo parlamenta, sveta in drugih institucij. Prvo sporočilo je povezano z metodo. Tu sedimo skupaj, prejšnji mesec smo tudi sedeli tukaj, šlo je za drugo vprašanje. In eh, komisija je eh, na, izbrala ta način dela. Želimo, da. Eh, Eh, združimo svoje sile, vsa orodja, ki obstajajo zunanja in notranja, tako poskušamo oblikovati strateško vizijo našega delovanja. Franco in tudi vsem službam se zahvaljujem zelo, za zelo uspešno timsko delo v teh eh, letih. Eh, drugo sporočilo se nanaša na spremembo paradigme. Do sedaj smo govorili, da je begunska kriza, Eh, migracijska kriza evropska kriza, ampak sedaj vemo, da ne gre samo za evropski problem, ampak večina ljudi potuje znotraj Afrike, znotraj Azije, vsi ne grejo proti Evropi. To je globalni fenomen, zato potrebujemo globalni pristop. Včeraj sem govorila pred eh, varnostnim svetom v eh, New Yorku. Srečala sem se tudi z generalnim sekretarjem. Gre za pripravo vrha o migracijah. E, Združeni narodi bodo ta vrh organizirali septembra na robu generalnega zasedanja. Gre za globalno odgovornost. To pomeni, da mora vsaka država, da morajo vsi partnerji, vse, e, vse regijske organizacije, vse regije prispevati svoje. Evropa poskuša odigrati svojo vlogo, rešiti življenja na morju, Z operacijami Sofija smo rešili že desetine tisočev življenj. Vsi drugi morajo storiti isto, kajti ne gre samo za tiste, ki umirajo na morju, ki jih moramo rešiti. Gre tudi za tiste, ki umirajo v puščavah. To so tudi tisoči ljudi, preden sploh pridejo na obale Sredozemlja. In tu gre za eh, spremenjen pristop, za drugačen način razmišljanja. Na ta način bomo lahko oblikovali globalna partnerstva in globalna partnerstva potrebujemo za to, da se soočimo z globalnimi fenomeni, kot je ta. Tretje močno sporočilo je naslednje. Osredotočiti se moramo v svojem partnerskem pristopu na države, ki so blizu nas, okoli sredozemlja, skleniti moramo sporazume z Jordanijo in Libanonom, o tem smo se odločili že februarja. Prav eh, tako eh, se moramo osredotočiti tudi na Afriko. Iz demografskih razlogov, iz eh, gospodarskih razlogov, iz razlogov podnebnih sprememb bo Afrika še naprej izredno pomemben kontinent iz katerega eh, prihajajo begunci. In to ne bo izginilo kar tako in kmalo. Potrebujemo dolgoročni strateški pristop, dolgoročni in srednjeročni, da se bomo soočili tako z neenakostjo, kakor tudi z nepravilnimi politikami, ki so razlog za to, da ljudje zapuščajo svoje države. In zato so naši odnosi z Afriko eh, toliko pomembnejši v obliki eh, partnerstva. Torej, dejstva, zaveze. Franc je že povedal, kakšne so številke, kaj to pomeni v denarju. Najprej več prispevkov skrbniškemu skladu za eh, Afriko, 500 milijonov evrov, da bi eh, dosegli 2,3 milijarde eh, evrov za ukrepe na področju migracije v Afriki. In tukaj eh, želim še enkrat pozvati države članice, da prispevajo tudi svoje, da dopolnijo eh, Eh, te zneske. Potem drugič, eh, obnovljena partnerstva v okviru migracijskega eh, dogovora, ki mora biti usmerjena na te prioritetne države z Jordanijo, kot smo rekli, smo že pripravili ta sporazum v začetku tega leta, sedaj gre za to, da ta sporazum začnemo izvajati in da prinese svoje rezultate, potem so to Nigerija, Niger, Senegal, Etiopija, e, to so prioritetne države in v zadnjih sedmih mesecih sem že začela z njimi razprave, z vladami, s predsedniki, ampak poskušali smo vključiti tudi lokalne organe in civilno družbo. Govorimo o tem, kaj je potrebno v teh državah. Včasih moramo gotoviti, kakšne so potrebe v čisto konkretnih regijah teh držav. Več, eh, moramo vedeti, odkot največ ljudi prihaja zaradi težkih gospodarskih eh, težav, zaradi težav s človekovimi pravicami ali zaradi podnebnih sprememb. Naše ukrepi morajo biti osredotočeni na tista področja, kjer so potrebni in moramo oblikovati situacijo, kjer bomo vsi zmagovalci. Ravno tako je potrebno narediti vse za spodbujanje vlagan v Afriki. Ta pristop win-win eh, je to, kar potrebujemo, kajti gre za globalni fenomen, ki ga moramo upravljati skupaj. To so eh, države, ki so države izvora, eh, prehoda oziroma tranzita in pa destinacije. In zato moramo sodelovati z njimi, z njihovimi lokalnimi organi, nuditi ustrezno pomoč za to, da bo mo eh, mogoče narediti vse, kar je potrebno. Dolgoročni pristop Francije tudi že omenil to. Začeli smo z eh, eksternim investicijskim načrtom. To je Kopernikova revolucija, bi lahko rekli, v našem pristopu do razvojnega sodelovanja. Razpravljali smo o tem z ministri za razvoj in z, eh, ministri za zunanje zadeve. Treba je vlagati v Afriko, spodbuditi ta vlaganja, na pameten način upravljati javna in zasebna sredstva. Ne smemo se bati zasebnega sektorja, prav tako pa se morajo vključiti tudi finančne mednarodne institucije kot garanti za čenši e za EIB. Slediti moramo dobremu primeru Evropskega sklada za strateške naložbe. Eh, Upoštevati moramo vse, kar smo se naučili in razviti dolgoročne investicijske načrte za naše partnerje, ki potrebujejo infrastrukturo socialne eh, izboljšave in podporo rasti v teh državah. Mislim, da je to končno tak pristop, ki je takojšen in ki je strateški. Res sem prepričana, da bomo na ta način lahko ustrezno dopolnili predloge ki smo jih sprejeli že lani z agendo o migracijah. Tu so bili zunanji ukrepi na eni strani in Na vrhu v Valeti smo dosegli veliko, razvili smo partnerstva z afriškimi prijatelji in na koherenten način smo razvili delo, ki smo ga upravili lano. Tako eh, bomo lahko razširili in poglobili svoje delo tako dolgoročno kot srednjeročno. Najlepša hvala. Sedaj začenjamo z razpravo. Gospod Weber. Spoštovani kolegi in kolegice, gospa predsedujoča. Priseljevanje je ključna tema našega časa in gotovo bomo imeli na to temo še veliko razprav. Za našo politično skupino je jasno tudi, da gre tukaj za dve resnici. Ja, nujno potrebujemo partnerstva in investicije. Prekiniti moramo trpljenje v drugih državah, ampak Evropo moramo zaščititi tudi pred temi novimi priseljevanji. Namreč torej to sta dve resnici, ki jih moramo istočasno upoštevati. Predstavnika komisije sta povedala jasno, da mora biti Evropa enotna in da če bo komisija prikazala dobre predloge, potem lahko mi to tudi podpremo. Balkanska pot je zaprta, v Egejskem morju smo izboljšali situacijo, tihotapcem smo preprečili njihovo delovanje in zajezili smo katastrofo, torej manj ljudi umira dan danes. Hitreje pomoč doseže pomoči potrebne. V Turčijo smo vložili na milijone evrov, torej naša pomoč pride do ljudi, naša pomoč je uspešna. Seveda pa gre za dolgoročni razvoj in zato moramo pripraviti primerno zakonodajo za to. V okviru ELS se izredno zahvaljujem vsem, da smo tako dobro sodelovali, kar se tiče obaljne straže. Namreč zagotovili smo, da lahko pripravimo dobra dejanja in ukrepe na zakonodajnem področju. V afriškem skladu pa vidimo, da države članice ne prispevajo tega, kar so obljubile. Za enkrat so pripravile oziroma dali na voljo šele 81 milijonov. Torej, svet danes ni nihče prisoten izmed njih, ampak v, na vrhu valeti ste dali zaveze, ki jih prosim sedaj tudi upoštevajte. Strateško vprašanje je, kako se bomo o, obnašali do naših partnerjev v Afriki. Namreč, z njihovim razvojem, z razvojem afriške celine je prihodnost Evrope tesno povezana. Komisiji se zahvaljujem za njihove današnje predloge. Hvala gospe Morgerini in hvala tudi eh, komisarju Timmermansu, hvala komisarja Mahanu in Stilanidisu, namreč oba sta tudi pomagala pri pripravi teh predlogov, ki so dobra podlaga za nadaljno delo. V naslednjih desetletjih se lahko prebivalstvo Afrike podvoji in to moramo upoštevati pri oblikovanju naših politik. Te probleme moramo vzeti resno. Ni dovolj, da ukrepamo samo iz sočustvovanja do Afrike, ampak razumeti moramo tudi, kakšni so naši interesi in ravnati v skladu z njimi. Seveda bomo potrebovali dodatne naložbe, naše, naša sredstva bomo morali bolje uporabiti. Izbrati pa bomo morali tudi nove poti. Prav zato skupina ELS eh, izpostavlja to, da bi EFSI uporabili kot nekakšen vzvod za sodelovanje z Afriko, no to je nekaj, kar lahko podpiramo. Razvojna pomoč in razvojna politika je nekaj, kar nam lahko pomaga pri izgraditvi partnerstev, tako da bomo tudi bolje razumeli, kaj je potrebno v Afriki. Ampak tukaj moramo biti tudi strogi. Če nekdo, če naš partner v Afriki ne sodeluje, naprimer pri ponovnem sprejemu zavrnjenih oseb, zavrnjenih migrantov, ki jim ni bil odobren azil, no, potem ne smemo s tem partnerjem naprej nadaljevati business as usual. Ne. Prav zato moramo biti jasni in našim partnerjem eh, povedati, kako bo s tem. Zahvaljujem se vam tudi za to, eh, da bomo danes lahko govorili o modrem, modri kartici in o legalnih načinih vstopa v Evropo. Mi bomo vsekakor konstruktivno prispevali pri nadaljnih razpravah na tem področju. V Evropski uniji živi milijone ljudi, ki nimajo dela. V jugu Evrope je na milijone ljudi brezposelnih, sploh mladih. In prav zato želim izpostaviti v mnenju ELS, Torej, modri karton, ne pom, modra kartica ne pomeni, da bomo v Evropo pripeljali ogromne številke imigrantov. Ne. Evropski mladi morajo imeti prihodnost v Evropi, preden bomo lahko razmišljali o prihodnosti ljudi v Afriki. Torej, zahvaljujem se vam za vaš konstruktiven pristop. Evropa lahko to skupaj zmore. You, Weber, next... Hvala lepa, gospod Weber. Pred naslednjim govornikom je tu še modri karton. Gospod Pitela, imate besedo. Tokrat ne bomo imeli modrih kartonov. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Kolegi, povejmo resnico. Kratkovidni smo bili v teh letih. Nismo videli, da je bilo bila pred našimi očmi mlada celina s številnimi problemi in številnimi možnostmi. Predvsem pa nismo razumeli, da bi te izzive s to celino lahko tudi delili. Pomislite, vsi veliki izzivi, ki nas zadevajo, zadevajo tudi Afriko. Boj proti terorizmu, ali se bomo tega lotili brez Afrike? Upravljanje priseljenskih tokov? Bomo to počeli brez Afrike? Medverski dialog? Razvoj, ekonomski, civilni, kulturni. Afrika je v bistvu naš partner in zdaj smo končno prišli do preobrata in to zahvaljujoč italijanski vladi ter italijanski komisiji. Zato vam pravim hvala obojim uh, in obema Eh, Federiki Mogherini in Francu Timmermansu ter celotni Evropski komisiji. Eh, dve ključni točki imamo tukaj in prva zadeva finančna sredstva. Naredili ste največ, kar ste lahko. 500 milijonov sredstev iz rezervnega sklada je to, kar lahko komisija realistično ponudi. Zdaj pa so na vrsti države članice ni možno najprej nekaj govoriti, dati besedo, potem pa ne dati na voljo finančnih sredstev. To velja tudi za države članice. Potem pa imamo ta mehanizem eh, multiplikacije in vzvoda, kjer pa moramo dobro preveriti stvari. Najprej Evropska investicijska banka ali naj bo del tega upravljanja, ampak vsekakor pa mora spremeniti svojo vlogo, saj ne more financirati samo projektov s trojnim A. Takih projektov v Afriki ni možno financirati in to pomeni, da nas zafrkavate. In mi lahko storimo vse, samo zafrkavati se ne smemo. Projekti v Afriki so seveda tvegani in zato nimajo trojnega A-ja. Drugo vprašanje, politične in kulturne narave. Ti kompakti, ta svežen. To ni samo varnostni program. Seveda nam služi za to, da bomo dobro upravljali tokove priseljevanja in seveda imamo tukaj mm, govore v smislu, mladi Afričani bodo prišli v Evropo in nam bodo tukaj oduzeli delovna mesta našim evropejcem, mladim in tako naprej. Ampak poslušajte, vsaj znanstveno se dejmo tega lotiti in prisluhnimo tistim, ki učujejo te probleme. Kompakt seveda služi temu, da zagotovimo varnost, služi pa tudi vzpostavitvi političnega, gospodarskega, civilnega kulturnega partnerstva z Afriko. Če je naša strategija usmerjena le v zajezitev teh tokov, je to premalo. Če pa je naša strategija usmerjena k inštrumentu, s pomočjo katerega bomo ustvarili neko veliko povezavo, končno, potem lahko to imenujemo revolucionarni preobrat v našem pristopu. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Stevens. Well, voorzitter, collega's. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani kolegi. Komisija je danes pripravila novi masterplan, novi načrt, tako da bi imeli finančno podporo in eh, drugo podporo za tranzitne države v Afriki. Na ta način bi se bojevali proti tihotapcem, pa tudi proti nezakonitemu priseljevanju. države okrog in okrog sredozemlja bi na tak način združili. Torej, prisluhnili smo predlogu, da lahko na nek način pošljemo te priseljence, ki jim je bil zavrnjen azil, azil nazaj v Tunizijo, Libijo, v Malijo in tako, Mali in tako naprej, da bi imelo, imeli več prostora za priseljevanje drugih. To je nekakšna mantra. prisluhnila sem prispevkom kolegov in uh, temu, kar so povedali drugi. Mislim, da potrebujemo celosten pristop k temu. To je pomembno. Najlepša hvala, gospod Vrhovšta. Hvala lepa, kolegi. Za začetek bi rad povedal komisiji, da mi je nasplošno zelo všeč ta globalni pristop, ki ste ga danes izpopolnili. Torej, Evropska obaljna straža, Evropski azilni sistem in upam, da bomo do konca leta dosegli dokončni rezultat. Sedaj pa eh, zadnji predlog o gospodarskem priseljevanju. Moj prvi svet je bil leta 1999 v Tampah na severu Finske. In takrat smo se odločili, da bomo imeli skupno evropsko azilno in priseljevalno politiko. Torej, že leta 1999 smo se odločili za to. Danes, 17 let kasneje, pa mislim, da smo končno blizu temu pomembnemu koraku. Torej, všeč mi je ta splošni pristop, po drugi strani pa sem relativno kritičen glede te zamisli, da bi imeli sporozume o priseljevanju za tretjimi državami spoštovani kolegi iz komisije, če je zamisel tukaj, da bi samo nekako prekopirali sporazum, ki smo ga sklenili za Turčjo, potem imam tukaj s tem veliko problemov. Pred mano je poročilo Amnesty International, ki je bilo objavljeno pred enim tednom o tem sporazumu za Turčjo. Ja, za Evropo je to gotovo pot naprej. V Evropo prihaja manj priseljencev, vsaj po tej poti, po tem delu sredozemlja po drugi strani pa prihaja več ljudi čez druge dele sredozemlja in to je vsekakor povezano. No, neodvisno od tega pa v tem poročilu piše, da, se je situa da to ni rešitev za begunce. Begunci namreč tam živijo v zelo slabih pogojih. Več kot 100 tisoč pa jih je v bistvu brezizhodno v nekakšnem prostoru med ISISom na eni strani in med velikim zidom, ki ga gradi Turčija. Možnosti za azil ni. Zakaj? Zato, ker Turčija ni ratificirala vseh sporozumov in delov Ženevske konvencije. In kaj je torej zaključek? To, da je ta sporozum za begunce tragičen. Za njih je to velika drama, velik problem. Če je naša rešitev torej to, da bomo prekopirali ta sporazum z Turčijo in ga uporabili pri drugih tretjih državah, potem naj vam povem nekaj. To ni dobra pot naprej. To samo pomeni, da bomo mi tretjim državam dajali denar, oni pa bojo tam ohranili vse begunce. Ampak ne, to, to ne more biti rešitev. Prav zato menim, da potrebujemo pravo partnerstvo z temi državami. Za takšno partnerstvo pa potrebujemo tri ključne elemente. Prvič, skupaj, mi, evropejci, moramo odpreti centre za sprejem v teh državah. Torej, centre, kjer bodo sprejemali begunce. Takšni centri morajo biti v Libiji, Egiptu, Tuniziji, Jordaniji, v severnoafriških državah in tako naprej. Potem pa moramo te centre skupaj upravljati in pregledovati, kdo je res begunec, koga lahko premestimo v Evropsko unijo. Torej, to je ena možnost. Oziroma druga možnost, kdo je migrant, za katerega moramo morda vzpostaviti programe v tranzitnih državah ali pa v državah izvora, tako da bodo tam našli svojo prihodnost in boljše priložnosti. Afrika ima danes eh, gospodarsko rast nekje med 4 in 5 odstotki. Torej obstaja dobra podlaga za projekte v tranzitnih državah in državah izvora. To je pot naprej, ne pa, da jim samo pošiljamo denar. Že pred dvemi desetletji smo jim obljubili denar, no takrat ga nismo sedaj eh, dali, sedaj pa bi vam ga dali, če obdržite begunce. To ni smiselno, to ni rešitev. Sedaj je priložnost, da vzpostavimo dobra partnerstva upravljamo naše meje in prispevamo k napredku v teh državah. To je pot naprej. Prosim torej, da prilagodite predlog v tej smeri. No, pa še nekaj glede zadnjega elementa in sicer, kar se tiče eh, modre kartice, ta v bistvu ne obstaja. Deset tisočih je bilo izdanih do danes. To je bil dober poskus, res je. In gospod Timmermans, mislim, da direktiva ni prava pot naprej. Prava pot bi bila, da bi imeli samo eno modro kartico. Tako kot je v ZDA samo ena zelena kartica. Nima pa smisla, da bi imeli direktivo, ki bi povzročila to, da bi imeli 28 različnih modrih kartic. Evropski parlament mora skupaj z komisijo pritisniti na svet za to, da bodo sprejeli en enotni sistem namesto 28 različnih v migration compactu šestkrat navajate pravice, ampak celoten predlog je v nasprotju z njimi in jih meša in v bistvu pomeni ehm, izgon ki je nekoliko prikrit. Pravite, da je dogovor s Turčijo takšen, da bo reševal življenja, vendar se mrtvi dogajajo druge. Več kot tisoč jih je bilo v sredozemlju od maja naprej. Govorite o pomoči afriškim državam, 16 državam, vendar pa je vsako gospodarsko sodelovanje pogojeno z vračanjem nazaj in z nadzorom na mejah. Ta ponujena pomoč je diktat. Torej, ali skrbite za priseljence v vaših taboriščih in zaporih ali pa ne boste dobili pomoči. Vojna žarišča Sirija, Jemen, Libija, Afganistan. Um, pa pomislimo še na diktature v Sudanu, v Sudanu in v Eritreji. Um, tukaj so ljudje, ki bežijo, ampak to skušate reševati se sredstvi za Turčijo in pravite, da morajo biti begunci bolj vzdržni in uh, trdoživi in da morajo ostati v tranzitnih državah. In upam, da veste, o čem govorite, ko govorite o tej odpornosti oziroma vzdržnosti. Kdor si je izmislil vse to in tukaj obsojam na prvem mestu italijansko vlado, misli, da ima čiste roke in belo srce, tako kot Lady Macbeth, preden je ugotovila, kaj je res storila. In to sistematično kršenje mednarodnega prava eh, ter sramoten dogovor z Turčijo, Poslušajte, gospod Timmermans in gospa eh, Mogherini, v bistvu vi uresničujete takšno politiko v Evropi, za kakršno se zauzema najbolj ekstremna desnica. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Paksas. Ne, se oprečujem, gospa s Argentini, izvolite. You, Forsitr, Najlepša hvala, predsedujoča spoštovani gospod Timmermans, gospa Mogherini. Ponovno govorimo o sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo, sedaj pa govorimo tudi o drugih sporazumih z afriškimi državami. S temi sporazumi bi radi preprečili to eh, priseljevanje iz teh držav. Ampak prav to je napaka, do katere je prišlo, ko smo naredili sporazum z Turčijo sprašujete jih, kaj lahko storimo, da bi pomagali. Ampak v Evropi imamo uh, različne zamisli, določeni populisti, naprimer, si ne želijo priseljencev v Evropi ali jim torej sploh koristimo. Ne vem, ali bodo vaši sporazumi res uh, povzročili to, da bomo prišli do dobrih rezultatov. Zakaj bi evropski sporazumi spremenili kakršnokoli, na kakršenkoli način to situacijo, namreč ljudje še vedno umirajo v sredozemlju. Prav zato moramo pregledati, kako bi lahko pomagali na tem področju. Zapisali ste, da je revščina eden izmed razlogov, zakaj ljudje prihajajo v Evropo. Poleg tega ste torej odprli razpravo, kako je z priseljevanjem zaradi revščine. Po drugi strani pa tukaj nagovarjate tudi temeljna načela razvojne politike. No, komisija bi rada z razvojno pomočjo zaprla meje in ustavila priseljevanje ljudi. Gospod Timmermans, če lahko parafraziram nekaj. Če boste zaprli meje, potem eh, to ne bo pomagalo. Tudi ministri in eh, člani OECD-a so videli podobno. Namreč pomankanje v nekaterih državah je grožnja za vse, netrajnostni razvoj pa je tudi lahko problematičen. Prav to je izziv, s katerim se srečujemo danes. Mislim, da ste nekaj podobnega povedali, ko ste uvedli projekt trajnostnih razvojnih ciljev. Težko bomo dosegli cilj razvojne pomoči 0,7 odstotka in to je res, ampak na to pozabljate, ko ta denar uporabljate za to, da krepite trdnjave Evrope, namesto da bi odpravljali revščino. Jo. Najlepša hvala. Očitno je prišlo do težav pri tolmačenju v nemščino, ampak težava je bila samo za nemščino, torej upam, da bomo to popravili. Um, Tako sedaj pa gospod Paksas. Spoštovani kolegi, kot veste, zaupanja in. Uh, lojalnosti ni mogoče kupiti. Nekoga lahko sicer morda začasno podkupimo, ampak to ne bo dolgoročno. Ali komisija prav to namerava? Želite z nekaj milijoni ustaviti migracijske tokove? Šest milijard, ki ste jih porabili za to, da ste podkupili Turčijo, je bilo zapravljenih za veliko mero naivnosti z naše strani. Namreč ta denar bo zapravljen, problema pa to ne bo rešilo. Mislim, da bi bilo morda dobro, da začnemo podkopavati še teroriste, tako da si bomo kupili varnost v Bruslju in drugih prestolnicah Evrope. Ali bomo čez pol leta morda tako čisto mirno razpravljali o tem predlogu? Glavni pogoj našega sporazuma z afriškimi državami more biti to, da postanejo meje v vsej, regi, vsej regiji spet varne. Vsi projekti, ki jih podpremo v teh državah, morajo biti usmerjeni v to, da se zagotovi mir in stabilnost v teh državah še en pogoj tukaj, pa je stroga in eh, profesionalna kontrola na vseh mejah z Evropsko unijo. Mislim, da moramo tukaj odstraniti to politiko kvot. Ta namreč uspodbuja migracije. Če bomo v tujino poslali signal, da pričakujemo ljudi, da jih bomo tukaj lepo sprejeli, potem bo to samo privabilo ljudi. Torej, bolje bi bilo, da tukaj eh, vseeno ohranimo nekaj ovir, tako da to ne bo prelahko. Tako sedaj pa gospod Vilimski. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če prisluhnemo izjavam teh eh, dveh komisarjev in določenih eh, kolegov, potem se zdi, kot da je ta val priseljevanja nekaj, kar so si želeli, ne pa eh, nekakšna težava. V arabskih državah prihaja do velikih eh, turbulenc, tako kot naprimer eh, v Tuniziji, v Egiptu, potem v Siriji in tako naprej. Na začetku smo podprli arabsko pomlad, kot da bo to prineslo pozitivne spremembe. Potem pa ni bilo pozitivnih sprememb, ampak je prišlo samo do velikih migracijskih tokov, ki so se valili proti Evropi. No, in takrat so vsi kolegi ploskali, še posebej direktori velikih nemških avtomobilskih industrij. Audi, Mercedes in BMW so se veselili, da prihaja ugodna delovna sila v našo državo. Na tak način so si želeli samo povečati profite velikih koncernov. Prosim, razmislite, kakšno politiko podpirate. Kar se tiče Avstrije, jaz lahko samo rečem, da je Avstrija bila vedno odprtih rok in pričakala vse ljudi, ki uh, potrebujejo pomoč. Tako je bilo, ko so 56. prišli Mačari, potem Čehi in kasneje Bosanci. Sedaj, ko pa ta čez celinski migracijski tok prihaja tudi v smeri Avstrije. Ko ljudje prečkajo tri ali štiri popolnoma varne države, tudi države članice Evropske unije, ampak si pač želijo ostati v Avstriji, no potem pa moramo tudi mi reči, dovolj je dovolj. To je problem Evropske unije. V Razmisliti moramo, kje so ljudje najprej vstopili v Evropsko unijo ne potrebujemo dodatnih in dodatnih strategij za to, ampak eh, moramo najti nekakšno rešitev, tako da ne bo šlo vse po zlu. Najlepša hvala. Gospod Zarjanopulos, izvolite. Najlepša hvala. Kar se tiče situacije z begunci, vsak, ki je to kdaj videl v živo, ve, kakšna je situacija zares. V nasprotnem primeru pa ljudje, ki tega niso doživeli, ki ne, vejo, ne vedo, kaj pomeni vojna, kaj pomeni zapor, kaj ne ve, kaj, ki ne vedo, kako, kakšno je stanje v teh centrih za begunce, kjer so ljudje z otroki, ki nimajo dovolj hrane, oziroma ker hrana ni dovolj dobra za uživanje. No, takšni ljudje težko razumejo situacijo eh, beguncev. Begunci pravijo, da sploh ne živijo, samo dihajo še in čakajo. Sporazum za Turčijo je ponovno prikazal, v katero smer gre naša politika priseljevanja. Gre za sporazum, ki je samo še poslabšal že tako grozno situacijo. Ja, tisti, ki eh, jim že gre tako dobro, so dobili še več, ampak eh, begunci, ki so sami z otroki na poti, pa niso dobili nobene pomoči. Potrebujemo boljše pogoje za sprejem, biti moramo boljši gostitelji in potrebujemo boljšo infrastrukturo in zato potrebujemo podporo. Hvala, gospa Mecula, izvolite. Hvala lepa, eh, pozdravljam to razpravo. Upam, da sedaj ne bomo samo gosili požarov in se bomo lotili končno tudi vzrokov te migracije. Sicer bomo vedno ukrepali premalo in prepozno. Osredotočiti se moramo na to, da bomo preprečili, da do takih situacij sploh pride. Migracije so globalni fenomen, vendar zahtevajo ustrezno evropsko voditeljstvo. Evropa mora razmišljati dlje kot jutri in se mora osredotočati na bodoče generacije, da mora komisija pa tudi države članice zagotoviti dovolj sredstev, da bomo lahko zgradili zmogljivosti v tretjih državah. Vlagati moramo v države v razvoju v obliki maršalovega načrta, tako da bodo ljudje lahko imeli tam svojo prihodnost. Seveda potrebujemo tudi boljša orodja za sprejem in za vračanje za tiste, ki zaščite eh, ne morejo dobiti. Eh, pošiljati moramo več ljudi nazaj, to mora biti del naših pogajanj in zato smo se zgra, eh, borili tudi za to, da smo izboljšali policijske zmogljivosti, pa tudi, da smo zagotovili, da ljudje, ki zaščito potrebujejo, lahko najdejo to zaščito izven Evropske unije. Hvala frau präsidentin uh, liebe kolleginnen und kollegen! gospod fleckenstein spoštovane kolegice in kolegi gianni pittella je že povedal da pozdravljamo to pobudo. danes zjutraj so nemški mediji govorili o tem da moramo izvesti več pritiska na afriške države. po mojem mnenju to ni naš prvi namen. naš prvi namen je vzpostaviti partnerstva. Bojevati se moramo proti razlogom, zakaj ti ljudje bežijo. Vlagati moramo več v okoljske stvari, v nova delovna mesta, zato da ljudje ne bodo imeli več eh, te nuje, da bežijo. Preprečevati moramo tihotapljanje tudi z sodelovanjem na področju obalne straže. Omogočiti moramo zakonito priseljevanje, seveda, zato, ker jo tudi delno potrebujemo v Evropi. Ustvariti moramo situacijo v partnerskih državah, ki bo omogočala tudi vračanje oseb, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Ne samo, da je to mogoče, celo potrebno je. Ta načrt presega samo kratkoročno upravljanje trenutne krize. Ne, samo dolgoročno trajnostno sodelovanje bo omogočilo to, da nadoknadimo, kar smo zamudili v zadnjih desetletjih. Preprosto gotovo ne bo in eh, dve skrbi sta še pred nami. Prva skrb je, kako se bo to financiralo in o tem smo že slišali veliko. 81 milijonov je bilo vplačanih samo strani držav članic. Ne verjamem držav članicam, državam članicam, da želijo sploh kaj spremeniti in prav zato tudi nisem preveč optimističen, ko vaš, slišim vaše napovedi. Države članice morajo zato čim prej uplačati v takšen skupni sklad. V nasprotnem primeru naš denar ne bo dovolj. Drug pomislek pa je glede tega, s kom želimo sodelovati v posameznih tretjih državah. Naložbe so pomembne za stabilnost, za nova delovna mesta in tako naprej. Biti pa moramo tudi pragmatični. Ne smemo uh, postopati za vsemi partnerji enako, nekako po principu en način velja za vse. Ne, sporazumi morajo biti takšni, da bodo individualizirani in ustrezali našim evropskim vrednotam. Najlepša hvala. Modri kartonček gospoda Evriča. Boste sprejeli modri kartonček? No. Ne sprejmem. Se upravičujem, gospod Evrič. Tako, sedaj pa gospod Van Orden, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da potrebujemo uh, čisto drugačen pristop. Prioriteta mora biti zmanjšati število ljudi, ki prihajajo v Evropo od zunaj. Trenutna agenda, ki podarja človekove pravice, samo spodbuja migracijo. Ta faktor pritegovanja, uh, politika odprtih vrat, spodbuja ljudi, da uh, prihajajo sem. Poleg tega je vračanje ljudi samo redko in uh, stalno povdarjanje konvencije o človekovih pravicah uh, je pomenejše kot pa uh, meje in to, kar je gospod Verhofstadt rekel, ne bo prineslo rešitve. Prav tako me skrbijo učinki sprostitve vizumskih režimov. Tako bo prihajalo še več ljudi legalno v šengansko območje, potem bodo ostali predolgo časa, ti ljudje niso ustrezno registrirani. In kaj bo komisija naredila v zvezi s tem? In mimo grede, gospod eh, predsedujoča, eh, iz evropskih eh, sredstev in od držav članic se ne sme zahtevati več denarja za te namene. Za migracijske politike eh, je treba najti sredstva, kje drugje tu so eh, nekatere druge prioritete, ki jih lahko opustimo in potem lahko oblikujemo nove prioritete in na ta način najdemo ustrezne eh, sredstva. Nobenega upravičila ni za to, da zahtevamo od držav članic, da eh, dajo še več denarja. Gospa Wikstrom, Hvala lepa. Nobenega dvoma ni, da moramo s tretjimi državami v sosedstvu bolje sodelovati, zato da upravljamo izvore migracije in da zagotovimo varnejše poti v Evropo in da oblikujemo tudi ustrezne politike vračanja za tiste, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. S komisarjem se strinjamo tem, ampak moramo delati skupaj in upravljati migracijske tokove eh, na ustrezen način. In eh, komisija se more zavedati, da dogovor med EU in Turčijo predstavlja slepo ulico. To ne bo prineslo nobene rešitve, kajti ta dogovor je tudi za obšel demokratični nadzor tega parlamenta. Prav tak, tako je bolje, da se osredotočimo na oblikovanje ustreznih sistemov, uh, dostojnih sistemov, nikoli ne smemo prenašati te odgovornosti na tretje države, sicer bodo te tretje države vedno uh, talci. Hvala lepa, gospa Veržija, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Mogherini, zelo lep govor ste imeli, ampak ne odseva realnosti vaše politike. Svet se sooča s humanitarno krizo in realnost te krize je. 20 milijonov uh, preseljenih v letu 2015, en milijon jih je prišlo v Evropsko unijo. Ta najbogatejši del sveta je skoraj že na ničelni stopnji. Samo zdaj dogovore, ki se sklepajo, Eh, so izsiljevanja za eh, Afriko. In tako so oblikovana, kot da ti priseljenci eh, ne bi že doživljali krize v svojih državah. Pri vseh teh številkah, ki jih podaja Urad Združenih narodov za begunce, lahko samo vprašamo, kako si upate reči, da je ta model prilagojen eh, spremenljivi situaciji in kako si upate reči, da je ta model eh, pripravljen upriti državam, kakršne so, kakršni sta Sudan in Eritreja in da bo preprečil nadaljno škodo, kakršno, kot smo jo že videli. Now some colleagues have mentioned Gospa Keller, izvolite. Hvala. Nekateri kolegi so že povedali kršit, nekaj o kršitvah človekovih pravic, o revščini in tako naprej. Vse to je lepo in prav, ampak to ni v dokumentu. Komisija pravi, eh, da bodo izkoristili vse, vsa urodja in mehanizme za en namen, zato da ustavijo priseljevanje in begunce v, na poti Evropsko unijo. Nimamo sankcij za to, da bi eh, sankcionirali kršitve človekovih pravic v trgovinskih sporazumih. Imamo oziroma imeli pa bomo sankcije za to, če naprimer nekdo ne sprejema vrnjenih beguncev. V Eritrejo naprimer ne vračamo ljudi, zakaj? Zaradi kršitev človekovih pravic, zaradi mučenja in tako naprej. In denarja Eritreji ne bomo poslali samo, če se te kršitve človekovih pravic vrnjenih prenehajo. Ne. Pogoj je to, da ljudje ne bodo več bežali od teh grozot. Kaj je torej še ostalo od eh, naše skupne zunanje politike? Odgo govorili ste o globalni odgovornosti, ta je zelo pomembna, ampak zanima me, kje je odgovornost Evropske unije, kje je odgovornost držav članic? ne moremo govoriti, eh, ne moremo reči vsem tranzitnim državam, da morajo sprejeti begunce, če pa mi kot najbogatejše države na svetu ne opravljamo svojega dela. Kako lahko narekujemo Turčiji, Gruziji in podobnim državam, da naj sprejmejo več beguncev, če pa mi ne moremo sprejeti niti milijona? Denar, tudi če bo dobro porabljen, ne bo dovolj. Zanima me, kako boste prisilili države članice, da sprejmejo neko število beguncev, naprimer kakšnih 100 tisoč, ne pa 20 eh, tisoč, ki jih je bilo obljubljenih, od tega pa je bilo sprejetih samo okrog 400. Mislim, da moramo najprej rešiti težave znotraj Evropske unije. Ni dovolj, da iščemo rešitve zunaj Evropske unije, ampak najprej, da pometemo pred našim pragom. Hvala. Gospa Ferrara, ena minuta. Hvala, predsedujoča. Predlog, ki ga je prikazala komisija, je v bistvu predelava Migration Compacta eh, na pobudo italijanskega predsednika vlada Rencija. Eh, temelji na logiki, ki naj bi bila nezainteresirana, ki je dvoumna in ki ima zelo malo jasnih elementov. Zelo malo se govori o pravicah tistih, ki bežijo in obveznostih tistih, ki jih sprejemajo. Evropska unija bo skušala v dogovoru s Turčijo doseči sodelovanje pri upravljanju eh, priseljenskih tokov v zameno za že neštetič Torej, govornica je bila prekinjena zaradi prehitrega govorjenja se strani predsedujoče. Torej, že neštetič uh, bo treba v zameno dati denarna sredstva. Go zelo malo se govori o teh uh, vladah in uh, upravah v državah, ki jim bo naj bi bila sredstva namenjena. Naprimer, Libija. Zelo težko si predstavljamo sodelovanje z takšnimi državami. Torej, nasplošno se seveda strinjamo z sodelovanjem za razvoj in za reševanjem človeških življenj, vendar brez hinavščine. Že desetletja govorimo o pomoči celini ki eh, je se strani svetovnih in evropskih voditeljev do sedaj poznala predvsem izkoriščanje in destabilizacijo. Hvala. Uh, speaker, Mr... Najlepša hvala, sedaj pa gospod Pricel. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Gospa Magorini želi rešiti globalni problem. No, ne bodite hecni, saj niti ne morete rešiti težav v Evropi. CSU eh, je danes eh, dala novi slogan, namreč to, da želimo oddati naše bogatstvo v Afriko. Pol milijarde evrov. Skoraj 62 milijard evrov bi lahko nabrali, če bi tudi zasebni eh, investitorji želeli pomagati. To je enaken cenen trik, ki smo ga poskušali uporabiti že pri Junkerjevem črtu. Tudi tukaj to gotovo ne bo delovalo, saj so naložbene možnosti v Afriki še veliko slabše kot pa v Evropi. Tudi če boste vložili 62 milijard evrov, to ne bo dovolj. Nemška vlada je v begunce, v, eh, ki živijo v Nemčiji, vložila 39 milijard evrov za pod njihovo podporo v Nemčiji. Saj ne mislite, da bo dovolj 62 milijard za vse ljudi v Afriki, če pa Nemčija tukaj samo za svoje begunce porabi 39. Hvala. Najlepša hvala, gospod Precel. Gospod Evrič eh, ima modri kartonček. Spremete? Da, izvolite. 30 sekund. Najlepša hvala, da ste torej sprejeli moj kartonček. Želim si, da bi bili vsi tako pogumni kot vi. Ali mislite, da bo Evropska unija praznovala to, da se bo bogatstvo prerazporedilo, kot bi si to želel Karl Marx? Ali pa mislite, da bodo evropski davkoplačevalci mislili, da bi bilo bolje, če bi ta denar porabili v lastnih državah? Ali mislite, da se naši davkoplačevalci strinjajo z kolegi, ki bi radi kar tako razdeljevali ta denar? Gospod Precel, izvolite. Spoštovani kolega, v vaši državi imate možnost, da odločate o vašem članstvu v Evropski uniji. In res je, Franz Josef Strauss bi se verjetno obračal v grobu, če bi slišal, kaj je danes povedal njegov kolega eh, gospod Weber. Takšne slogane poznamo od zelenih in komunistov, ampak eh, konzervativne stranke, sploh na Bavarskem, eh, pa kaj takšnega si ne morejo privoščiti. Tako da veliko uspeha 23. junija, kolega. Ja, danke, frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Immer. Kolegice in kolegi, vidno, ko v Evropi ne, ve, ne vemo, kaj sliti, se oblikuje nek nov načrt. Oktobra je Timmermans govoril o tem, da naj bi premestili 160 tisoč beguncev. 400 naj bi jih bilo preseljenih, natančnega števila pa ne vemo. Gospod Timmerman je govoril o tem, kaj se dogaja v Egejskem morju in da mora, nam mora to uspeti tudi na južnem sredozemlju. Ampak kaj nam je uspelo na Egejskem morju? Koliko od eh, sirskih beguncev je bilo dejansko premeščenih? E koliko od 28 držav članic sodeluje pri tem? Le pet jih sodeluje pri tem programu premestitev in samo nekaj sto jih je bilo premeščenih. Eh, kako pa so, smo vključili povzročitelja ZDA, da, tu, da bi tudi ZDA vzela begunce. Prav je, da rešujemo življenja na morju, <clears throat> ampak tiste, ki jih rešimo, naj bi po avstralskem modelu spet vrnili tja, odkudar so prišli. <clears throat> Hvala. Gospod Zvir, prosim, eno minuto in pol. Poštovani, pozdravljam danes predstavljen predlog Evropske komisije o novem migracijskem dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so bile sicer nujne da smo začasno zajezili migrantski pritok z novo dublinsko uredbo in novim migracijskim dogovorom pa se bližamo celoviti rešitvi in tudi dolgoročni rešitvi. finančno pomoč v višini osem milijard evrov bodo države partnerke v afriki in na bližnjem vzhodu najprej uporabile za izboljšanje menedžiranja migracij še posebej pa za nadzor meja izvrševanje azila boja proti korupciji in tako naprej. pomemben del tega predloga je vzpostavitev vstopnih točk v izvornih državah. predvsem pa pozdravljam idejo o evropskem skladu za zunanje naložbe ki mora biti oblikovan z zasebnim kapitalom ter biti tudi razvojno usmerjen. šele investicije v realno gospodarstvo in v socialno okolje lahko vplivajo na to da marsikoga odvrne od tvegane poti v evropo in drugam zavzemam se za to da bo razvojna pomoč ki jo plačujejo evropski davkoplačevalci mimogrede precej več kot ameriški in pa kitajski v prihodnje bolj selektivna treba je nagraditi tiste države ki izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti ki so pripravljene ponovno sprejeti svoje državljane in ki sodelujejo pri upravljanju tokov nezakonitih migrantov ter celo nudijo mednarodno zaščito državljanom tretjih držav. neodgovornim vladam

omenili ste, da potrebujemo tudi investicije v državah, odkuder prihajajo prisiljenci. Dve vprašanji imam. Ali mislite, da bi lahko Junkerjev načrt razširili na tak program? In drugo vprašanje, ali vidite možnosti za krepitev bilateralne um, povezave e, tudi službe za zunanje delovanje. E, dejstvo je da e, je ta ideja ta koncept mišljen kot junckerjev plan ii za države izven evropske unije in normalno je da brez investicij tujih investicij zlasti pa evropskih evropa tudi največ prispeva k razvojni pomoči bolj kot druge države bolj kot amerika in tako naprej brez tega eh, ne bo gospodarskega zagona in tudi blagostanja v teh državah eh, od koder prihajajo begunci tako da se mi zdi ta sklad dolgoročno eh, najpomembnejša ideja in najpomembnejši ukrep evropske unije pri preprečevanju migracij. Hvala lepa, gospod Panceri, eno minuto. Hvala. Eh, uspeh Evropske unije je odvisen od več pogojev, predvsem od eh, učinkovite migracijske politike, ki temelji na legalnosti, na solidarnosti in na spoštovanju človekovih pravic. Na drugi strani gre za investicije v um, partnerskih državah, ki jim zaupamo. In tu um, moramo Eh, si prizadevati za prava partnerstva. In eh, pri komercialni politiki ne smemo biti tako liberalistični. Gre za sodelovanje, ne za izkoriščanje. In tretjič, eh, potrebujemo tudi finančne vire in moramo premagati tudi nezaupanje med državami članicami in mislimo, da je ta sporazum prav gotovo preobrat. Naprimer, euroobveznice so tudi dobra rešitev in če vzamemo te predloge, moramo vključiti tudi neko varovalno klauzulo in sicer, da eh, uporabimo bolj primirne finančne instrumente v primeru, da se ti instrumenti ne bi izkazali za pravilne. Gospod Marius, eno minuto. Jasno je, da na začetku tega stoletja živi vedno več ljudi na zemlji in da je vedno več konfliktov. In to vodi do um, vala beguncev in do migranskega vala. In ta je zajel Evropsko unijo in je vedno večji, kar se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Migracijska, ta migracijska gibanja se bodo nadaljevala, zato je treba izvajati sporazum s Turčijo e, in tudi sporazum z Lavalito. Torej, tri moramo narediti napredek, podpor Turčije, Libanona, Jordanije, pa tudi afriških držav, da ne bi prihajalo toliko beguncev v Evropo. Poleg tega potrebujemo tudi pravično razdelitev prisiljencev in e, prebežnikov v Evropski uniji. Kriz, begunske krize se moramo loči, lotiti celovito. Veliko je rivščine v nerazvitih državah, potrebne so investicije v državah Bližnjega vzhoda, um, Afrike in seveda je treba spoštovati človekove pravice, gospa Grisbek. Številni smo podprli zavezništvo s tretjimi državami. Ta partnerstva. Uh, smo dolgo pričakovali in to je tudi že podaril gospod Frehoštad. In danes vas držim za besedo glede prednostne loje, ki ste jo dali na začetek besedila to, da bi reševali življenja na sredozemlju. Še prav posebej zato, ker se je pred nekaj dnevi zgodila grozljiva nesreča, kjer je 500 ljudi izgubilo življenje torej moramo spremeniti paradigmo, o tem govorite. In to je sedaj začela izvajati, eh, da, da, da preidete od besed dejanjem. Tako da ne razumem, kako da sedaj, ko delamo o tem, ko govorimo o tem dogovoru, svet in komisija ne želita vključiti iskanja ljudi na morju v okvir te zakonodaje. To je naloga Frontexa in mi moramo to priložnost zgrabiti zato, da bodo naše mm, besede skladne z našimi dejanji, zato bi morali dati obalno stražo. To je tudi to besedilo. Gospa Björk, eno minuto. Hvala. Torej, pri tem predlogu ne gre samo za sodelovanje in za več integracije, temveč gre za to, da se ustavijo begunce, da se ustavi begunce, mobilizirajo se vse možnosti, gospodarsko-politične, trgovinsko-politične in tudi vojaško-politične možnosti. Ne smemo eh, nastopiti eh, eh, ksenofobno eh, proti tujcem, eh, dogovor s Turčijo. Eh, Turčija krši človekove pravice, krši mednarodno pravo. In če se tu zaprejo meje ali če se sprejmejo dogovori z Eritrejo ali Sudanom, je to nekaj podobnega. Cinično je to, če razmišljamo na ta način gre za razpravo, ki jo vodimo že dolgo. Moramo biti bolj solidarni in moramo prevzeti večjo odgovornost do beguncev v Evropi. Gospod Terry Cabras, eno minuto. Popolnoma se strinjam, da je naš odgovor na humanitarno krizo v Evropi, da naj bi bil celovit. In strinjam se, da naj bi Afrika eh, dobila večji, da naj bi posvetili večjo pozornost Afriki. Ampak prve ideje v zvezi z migracijskim sporazumom ne omenjata dve pomembni točki in sicer se ne omenja eh, obrambe človekovih pravic. Mi smo, zgleda, samo zainteresirani, da bi se znebili sedanjih in prihodnih beguncev. Zato smo pripravljeni tudi plačati, da bi se jih nekako znebili. In druga točka je tesno povezana s prvo popolnoma zaupamo očitno vsem afriškim voditeljem, moralno in ekonomsko. Moje vprašanje, ali bomo zaupali državam, ki so tu omenjene, tako kot smo zaupali Turčiji, brez obrambe človekovih pravic, brez močnega demokratičnega nadzora nad lastnimi postopki in naš sporazum s tretjimi državami, bomo ponovili vse napake, ki smo jih eh, storili v preteklosti, v bližnji, v, v neposredni preteklosti. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod eh, Lavija ima modri karton za gospoda Teri Kabrasa. Sem to pravilno razumela? Ne. Gospa Atkinson. Eh, govorili ste o človekovih pravicah. Vendar, ali se ne strinjate z mano, da je industrija za človekove pravice deluje proti nam na BBC-ju? Um, Um, eh, sem očitelj Rdečemu križu, da um, migrante spreminjajo v, um, v begunce. Ali menite, da naj bi um, trošili denar davkoplačevalcev za take pobude? Eh, mislim, da ne smemo mešati stvari. Človekove pravice je treba izpolniti povsod. Če tega nekdo ne dela, to ni moja napaka, ampak mi bi se morali potruditi za to. Gospod Hukem, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, nas, eh, lahko vam eh, rečem, da gre predvsem za kriminalne tolpe in za teroriste, ki izkoriščajo to situacijo um, um, in, um, in um, britanski denar ne sme uh, se stekati v to katastrofalno politiko Evropske unije. Če želite nadzo nadzorovati migracije, In če um, želite preprečiti um, smrt na sredozemlju, potem moramo predvsem poskrbeti za to, da bomo dobili denar nazaj in da bomo preprečili, da se isto dogaja pri nas v našem morju in da um, um, po, referen po referendumu na prvem plenarnem zasedanju bomo videli, kako se bo potem eh, govorilo o tem. Um, um, mogoče um, ne more biti tako, da moramo za vse prašati dovoljenje v Evropski uniji. Um, um, zato ljudem pravim, ko se odločate v zvezi z referendumom, oglejte si, kako EU porablja denar in tak načrt je na vsak način eh, dodatni eh, razlog za to, da se uh, izključimo, da izstopimo iz te skupnosti. Imamo modri karton za. Um, so, Blue... Pod hukam, um, modri karton je za vas, uh, gospoda Bogoviča, ali to sprijemate? Gospod Bogovič, prosim. Po 23. juniju je zagotovo pričakovati še naprej vrsto let pritisk migranskega toka iz Afrike in ostalih držav. Uh, mislite da britanija po triindvajset juniju v kolikor izstopi iz evropske unije ne bo tista država ki bo pri rešitvi tega humanitarnega problema delno tudi sodelovala in ali mislite da če ne boste sodelovali bodo problemi minili sami od sebe brez da bi se britanci karkoli brigali o tem in karkoli pomagali za rešitev tega problema? um, torej, uh, 23. juni ste omenili, torej, če bomo zapustili Evropsko unijo, bo Evropska unija rešila ta problem. Mi kot otoški narod bomo skrbeli za nadzor lastnih meja in bomo reševali svoje probleme. Gospod Fantana je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti visoki predstavnici Mogherini eh, bi za izraz eh, sočutja. Um, moram povedati, da sta dve stvari, ki jo moramo počrtati. Prvič, res je, da imamo opraviti s migracijskimi tokovi in ti tokovi, um, ti in pogosto služijo predvsem kriminalne organizacije s tem. To so pogosto tudi teroristične organizacije, ki izvajo atentate v naših državah in se povezujejo s eh, evropskimi kriminalističnimi organizacijami. Torej moramo ostaviti ta tok, to je nama, naša moralna dolžnost. Po drugi strani pa je tudi neodtujljiva pravica in sicer pravica, da človek. Eh, živi in raste v državi, kjer je uh, rojen. Zato je dobro, če pomagamo afriškim državam, vendar moramo biti previdni. Te države morajo izvajati politike tako, da bodo ljudje lahko ostali doma in da ne bomo, tako kot se je dogajalo s Turčijo, um, šli v zavezništva z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic in ki ustvarjajo velike težave tudi za našo politiko. Hvala, gospod Sinadino s eno minuto. E, tu govorimo o novem načrtu za soočanje z razlogi e, migracij. Sprašujem se, kaj pa je starimi načrti? Ali so neuspešni, ali so samo še makulatura? Jasno je, da nihče ne prevzema odgovornosti za to, nihče ne prizna krivde. Da je to bil neuspeh, kažejo um, ograje na Balkans, balkanski poti in tudi dejstvo, da se vedno bolj uporablja 25. člen šengenskega sporazuma. Sedaj je pred nami nov načrt. Uh, po drugi strani pa sporazum s Turčijo, ki se ga še ne izvaja pravilno. Vič, vidno večje število beguncev bo vodilo do tega, da se bo eh, število brezposlenih, predvsem mladih brezposlenih, povečalo. Um, migranti prihajajo iz držav z drugačno miselnostjo, ki se popolnoma um, um, razlikuje od naših. Um, ti načrti so bili neuspeh. Uh, tu ne gre za človekove pravice in to vidimo tudi uh, pri napadih v Bruslu, v Kopenhavnu, v Parizu in drugod. Ti e, ljudje bežijo iz svojih držav, pridejo k nam z napačnimi predstavami. Zato moramo poskusiti eh, končati prelivanje krvi, ki je razlog za ta beg. Hvala. Gospa Gabriel, minuto. 30. Hvala, gospa predsedujoča. Že več nas je večkrat zahtevalo vključitev integracij, vključ, migracij v našo znanje, v politiko. Danes je to del konceptualne politike, vendar izziv je to, kako to uh, pretvoriti v konkretno dejanje. Podarili bi tri uh, zadeve. Potrebujemo temelj premisli glede financiranja. Imamo dobre prakse v nekaterih državah, prednostnih nalogah in te moramo bolje vrednotiti. Potem drugič vprašanje učinkovitosti naših finančnih instrumentov zlasti eh, sklada za begunce, eh, moramo ga bolje uporabljati. In tretjič, Afrika je ključni kontinent, moramo okrepiti tudi eh, podporo nadzorov meja znotraj Afrike. Kar zadeva razloge za migracije, je nujno, da dosežemo rezultate v razvojnem sodelovanju. Kaj to pomeni, da moramo najti pristop, ki deluje. Ne smemo zanimati druge trgovinske in ekonomske ukrepe, ki jih imamo na voljo, zato da bi spodbujali vladavino prava in demokracijo. Moramo biti pozorni na sporočilo, ki ga pošljemo državam, ki sedaj niso prednostne. In vprašanje je tudi, kakšna je vloga za afriške regionalne institucije. V valeti je bil sprejet akcijski načrt. In kakšne ukrepe smo sprejeli za to, da bi spodbujali njegovo izvajanje? Kakšno je sodelovanje med subsaharskimi državami, kakšno je sodelovanje med državami južnega in srednjega roba sredozemlja? Gospod Gerero, ena minuta. Hvala. Ko smo sprejeli uh, pakt za migracije, komisija uh, sprejela pravi pristop osredotoča se na strateške vidike in upošteva različne vidike migracijske realnosti. Vključuje tudi sodelovanje z zvernimi državami in državami tranzita. Ima dolgoročne in srednjoročne cilje. V svetu imamo 70 milijonov beguncov, ki so morali oditi svojih domov zaradi vojn in jasno je, da moramo delovati na preprečevanju konfliktov, zato da se bomo borili proti migracijam. Poleg tega imamo še drugih 70 milijonov ljudi, ki so razseljeni zaradi humanitarnih kriz, zaradi lakote. Očitno je, da potrebujemo naložbe za to, da bomo preprečili revščino. Kot poročevalec za humanitarne dejavnosti naj povem, da moramo pri tem vedno upoštevati človekove pravice, mednarodno humanitarno pravo in načela delovanja humanitarnih akcij. Hvala. Naslednji na vrsti gospod Kümmel. Hvala, gospa predsedujoča. Za IKR e in predvsem za stranko Alfa pravimo, da ocenjujemo ukripe, o katerih razpravljamo danes, kot pravilne. Vendar je treba dodati, da, tudi če je prav, da nudimo pomoč blizu kriznim žariščem, je ravno tako pomembno, da ne pozabimo na spremljajoče ukrepe. In ti spremljevalni ukrepi um, so taki, ki jih je treba izvesti v EU. In tu je EU odpovedala. Še vedno nimamo enotnega ukrepanja pri zavarovanju zunanjih meja. Nimamo enotnega, enotne uporabe prava. Države članice EU delujejo popolnoma različno. Še vedno so države, ki pravijo, da lahko sprejmejo begunce um, v neomejenem številu, nekatere so uvedle kvote, nekatere se izolirajo kako lahko pametno varujemo zunanje meje na ta način, ostaja uganka. Tako ne more biti. Zato moramo ob pomoči, ki jo moramo ponuditi v EU, eh, v Afriki, moramo spraviti ured tudi um, hišo doma v EU. Gospa Mlinar, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam da eh, želi komisija s finančnimi spodbudami podpriti rešitev begunske krize. Sporazum s Turčijo pa ne more biti zgled pri tem, tako uh, kot tudi upam, da ne bomo prisluhnili uh, avstrijskim predlogom, ki govorijo o Austr avstralskem modelu in sicer, da odvračamo ladje na odprtem morju, da interniramo begunce na nekih uh, osamljenih otokih in da uh, um, v bistvu plačujemo državam, ki nimajo člo, standardov človekovih pravic, zato da um, bi preprečili te begonske tokove. Tudi praktično to ni izvedljivo, kateri evropski pomorščak naj bi s katero ladjo na, eh, na odprtem morju skrbel za to, da bi teh plastičnih čavnih ne bi pripluli eh, do evropske obale. Pričakujem si rešitve, eh, ki bo um, sprejemljiva za vse države članice. Če pa ni takih inicijativ, naj bi Avstrija, tako kot tudi druge države članice, izvajale sklepe sveta in Evropskega parlamenta, že to bi nam veliko pomagalo. Hvala. Gospod Kristoganos, eno minuto. Pa je kje bi tropi? Hvala. Evropska komisija govori o migracijskem sporazumu centralna ideja je kontrola zunanjih meja in tudi eh, kontrola eh, trgovine z ljudmi v sodelovanju z afriškimi državami, predvsem tudi v sodelovanju in predvsem tudi v sodelovanju s Turčijo. Vendar to je samo nekaj začasnega. S tem ne rešimo eh, bistva problema. Ta močan pritok beguncev je tudi posledica varčevanja nečloveške politike in tudi posledica neobstoja geografske politike Evropske unije. Evropska unija trpi zaradi nizke stopnje rudnosti in eh, vojne v našem širšem sosedstvu so nadaljni razlog. Potrebujemo torej politično rešitev za vse to. Vendar eh, se ponavadi namesto tega pa uničujemo delovna mesta za mlade, v zunanjih zadevah pa se osredotočamo na Bližnji vzhod. Potrebujemo mirovno politiko za Bližnji vzhod in za pomiritev celotnega območja, drugače ne bo rešitev, gospa Skotkato, eno minuto. Torej, razumem, da. Eh, nekateri imajo skrbi zaradi eh, tega begunskega vala in tudi razprava, kot poteka v Združenem kraljestvu, je prav neokusna. Eh, torej, najprej moramo zavarovati meje. Eh, in um, in, um, ne smemo pod, eh, spodbujati um, sovraštva. Predvsem se tudi Lepen naj naj bi umešavala v, v eh, kampanjo v Združenem kraljestvu. In razen tega moramo sodelovati s temi državami. Mi smo tudi odgovorni za te konflikte, zaradi obupne eh, politike intervencije v bližnjem vzhodu. In potem svobodno gibanje. To je ključni del notranjega trga. Kajti to bi sicer škodilo eh, gospodarstvu, ljudem, eh, predvsem mnogim, ki potujejo po Evropski uniji, tudi upokojencem, ki si želijo živeti kje drugi. Eh, Gospi van Storchni in gospa Atkinson je na vrsti naslednja eno minuto. Trust fund. You want billions from the UK. Torej, um, v Af, torej afriški trust fund naj bi dobil sedaj milijarde evropskega denarja. Do lanskega leta smo um, dali za Afriko že 2,5 milijarde funtov in um, veliko nevladnih organizacij deluje tam, vendar ne vedno v interesu državljanov Združenega kraljestva in Evrope. Um, socialisti pravijo, da bomo odprli meje. Od meje morajo ostati odprte. Tudi nevladne organizacije so deloma bile šokirane, ker so rekli, da bo to vodilo do pravih uporov vstaj v teh eh, taborih. Um, torej, eh, industrija človekovih pravic deluje proti nam. Mi lahko pomagamo samo pravim eh, prosilcem za eh, azil. S tem, da prepričimo vsem ostalim, da pridejo k nam in edina možnost, da Združeno kraljestvo reši to vprašanje, je, da izstopimo iz eh, Evropske unije ali sprejmate mu vprašanje gospoda Zrkovskega. Žená paní Atkinson, souhlasíte s názorem některých... Uh, gospa Atkinson, ali se stríňate s tistými, ki so za to, da ostanete v Evropski uniji in ki menijo, da tisti, eh, ki si želijo Brexit, eh, ne poznajo dejstev in govorijo neumnost. Vi pravite, da smo v libe za odpiranje meja. Eh, kdaj pa, si, kdaj pa ste na zadnji, zadnji bili na seji odbora Libe in kdaj ste slišali, da smo razpravljali o tem na odboru Libe? Gospa Atkinson, prosimo za odgovor. Oh, right, okay. Pred nekaj tedni sem bila na sestanku eh, kot predstavnica moje politične stranke in eh, vprašala sem kar nekaj, kar pa ni bilo potem na, eh, na, na agendi in sicer ta sporazum z Turčijo. In tudi Timothy Kirkhope ni hotel, da bi se vključili naši predlogi ko eh, sem bila v eh, taboru migrantov pred trimi tedni, je nek, gospod Simon rekel, da smo odprli meje. Torej, tri skupine tu v parlamentu pravijo, da je nevarno, če dajemo taka sporočila in tudi nevladne organizacije to pravijo. Uh,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 Ampak da ne želijo delati, temveč želijo le prejeti tisto, kar jim je bilo obljubljeno. Nekoč sem moral plačati kazen zato, ker sem jih eh, označeval z najprimernimi imeni, ampak eh, naša naloga je, da jih spametujemo in le lakota lahko to naredi. Mi moramo nehati plačevati prispevke za nje in jih prisiliti, da delajo. In moramo jih učiti zgledom in nehati plačevati prispevke tudi za nas. V socializmu ste se heroično borili proti težavam, ki so neznani tudi v drugih sistemih. In Prosim, da nas poštujete, ne da upoštevate neprimerne besede v razpravi v parlamentu. Gre za spoštovanje. You want to say something? Okay, Mr. Mike, there is a blue card. Gospod Mike, modri karton, ga sprejemate? Da, izvolite. gospod korwin-mikke zanima me katera dejstva uporabljate ko govorite tako kot ste pravkar ali so kakšna dejstva na katera se naslanjate ali veste koliko denarja v številkah so zaslužili drugi ko so z, eh, izčrpavali afriški kontinent stotine in stotine let. Gospod Mikej. Ne razumem točno povezave med uh, izčrpavanjem Afrike. Tudi uh, Amerika je bila izčrpana, pa se krasno razvija. Jaz sem se uh, navezoval na diplomata iz Konga, stališča nekoga, ki ve veliko o migracijah iz Afrike. Hočem samo reči, da če ljudi plačaš, ne da bi kaj delali, jih s tem demoraliziraš. Ljudje morajo delati, ne pa da živijo od prispevkov. Hvala lepo, sedaj pa gospod Engel za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Ni vedno veselje videti, kakšne, kakšen nadrealizem dosegajo razprave v tej hiši želel sem pa začeti, da če ocenjujemo po številu britanskih eh, prejemnikov socialne pomoči, ki še nikoli niso um, niko, zavrnili takšnega plačila, potem bi bilo mogoče bolje, če bi zares eh, izglasovali izhod, kajti potem bodo tudi britanski davkoplačevalci na boljšem. Uh, ampak rad bi povedal boljše, eh, nekaj drugega. Rad bi verjel, gospod podpredsedniku, glede tega, kar nam je povedal, ampak žal to ne bo dovolj. Mogoče za določeno število migrantov iz afriških držav, ja, ampak za razvoj Afrike, za preobrat v Afriki ali pa da se spremeni dinamika v neko drugo smer, se pravi dinamika rasti. 500 milijonov, ki naj bi jih vzela ili iz eh, rezerv za razvojnega sklada, ne bodo zadostovali niti za železniško pot iz Mabase v Srednjo Afriko. In to kaže razkol med nameni in med tem, kar smo pripravljeni dati na mizo, ko pride do najhujšega ali ko je treba ukrepati na mesto, da se samo govori. In res bi si želel, da bi lahko končno bili sposobni prispevati k afriški renesanci, ampak s takšnimi sredstvi to vsekakor ne bo šlo. Hvala lepa. Gospod Demonte, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, nedavne. Eh, nesreče, ki so se zgodili blizu Libije, blizu Krete, eh, kaže na to, da je situacija z begunci še vedno zelo eh, tragična. Po zaprtju Balkanske poti je libijska pot edina, ki je še na voljo. Sedaj se bomo o novem sporazumu, o novem sodelovanju z država in tranzita to, da bi imeli konkretne projekte s temi državami, je gotovo dobro izhodišče za izboljševanje našega ukrepanja na tem področju. Italija si želi politiki, da do to smer. Begunski tokovi Evropa se ne bodo kmalo zaustavili in vsi bomo morali prispevati k ukrepanju, kajti gre za evropsko vprašanje. In to ni zgolj vprašanje nekaterih držav članic. Hvala lepa, gospod Zile, za eno minuto. Evropska komisija se vrača k preizkušenimi metodami, kot je počela to že s prejšnjimi imigranskimi krizami iz Maroka v Španijo ali v Italijo pred nekaj leti. Torej, plačuje migrantom, da sploh ne pridejo v Evropi. Gospa Morgerini je omenila, da so se zadeve spremenile, da migranska kriza ni samo evropski problem, ampak svetovni. To je res. Pa res je tudi, da namesto, da nudimo pomoč Afriki, jim moramo zagotoviti investicije. Se je se pa tudi izjave Evropske unije spremenile. Slišali smo najprej, da bi vsi migranti morali imeti mest, svoje mesto v Evropski uniji in da jih bomo vključili v trg dela, pa sedaj slišimo, da bomo tiste, ki vlagajo prošnje za azil, sporedili med državami članice. Vendar pa tveganje ostaja. Kriminalne združbe ne bodo opustile tega dobičkonosnega posla za migranti. In Hvala lepa, gospod Pajd, za eno minuto. hvala lepa. Sistematični pristop pri migranski krizi je zelo pomemben, zato je vsak poskus eh, dobrodošel. Jasno je, da ne Evropska unija, niti cel svet nista storila dovolj za to, da bi begunci našli varno zatočišče v bližini svojih domov. Naprimer, sirijski begunci v Libiji in Jordaniji potrebujejo možnost eh, izobraževanja otrok eh, in perspektivo, da se bodo lahko vrnili domov. Številni begunci niti ne želijo priti v Evropo, pa so bili prisiljeni. Evropska unija mora nuditi več pomoči beguncem, ki so blizu domovini in to preko organizacije Združenih narodov. Le tako bodo zmanjšali pritisk na eh, sredozemlje. Če ne bomo mogli eh, rešiti zadeve na tak način, bodo iskali nove in bolj nevarne poti. Hvala lepo, gospod Siliko, ti se eno minuto. Kolegice in kolegi, govorimo o novem sporazumu o migracijah. Situacija pa se iz dneva v dan slabša. Na tisoče ljudi, tudi mladih in otrok in zelo majhnih otrok, gre na to nevarno pot. 900 ljudi je ravno zdaj pripotovalo čez morje. Ne more biti tako, da bo Evropska unija nadaljevala to strategijo in še vedno nesolidarna, da bo zapirala meje in izražala grožnje in skušala preko sporazuma s Turčijo zavračati begunce. To so ljudje, to so ljudje, ki so na tej nevarni poti, ki tvegajo svoje življenje. Ali pa tvegajo, da bodo pristali v neki vrsti koncentracijskem taborišču. Zato je treba takoj sprejeti ukrepe z skupnim pravičnim azilnim sistemom na, na podlagi solidarnosti in pravične razporeditve. Treba je zagotoviti, da bomo imeli pravičen azilni sistem. Potrebujemo dostojne kraje za sprejetih ljudi. Hvala lepa. Hvala, gospod Aneman, za eno minuto. Hvala lepa. Ta nesmiselna Evropska unija in ta migracijski sporazum, moram reči, da lahko rečem evropskim državljanom, da je ta pakt vse drugo kot pakt. Tukaj se. Uh, vrata na široko odpirajo za vse oblike migracij, zakonite migracije se to imenuje, potem to izsiljevanje strani Erdogana in vse druge oblike. Vedno gre za isto. Več denarja, več denarja davkoplačevalcev za migracije. Pozarjam državljane, da Schengen propada, od tega ne smemo presmeriti pozornosti. In evropska pot tukaj ni potrebna, je manj potrebna kot kadarkoli prej. Hvala lepa, sedaj pa za minuto pa pol, gospod Radev. Gospod predsedojoči, migracijska kriza, kot je še nismo videli, je jasno pokazala, da se nobena država članica tega ne more lotiti sama. Zato potrebujemo koordiniran evropski odziv in tesno sodelovanje s tretjimi državami. In mislim, da mora tukaj Evropska unija upoštevati naslednje tri točke. Prvič, moramo ločiti med ekonomskimi imigranti in begunci. Tisti, ki samo iščejo boljše življenje, lahko izkoristijo zakonite poti za vstop v Evropsko unijo. Nobena država pa nima uh, zakonodajnega okvirja, ki bi mu omogočila, da zakonito vstopi v državo in zakonito prečka meje. Ne morejo pričak, pričakovati od eh, Evropske unije, da bodo prijeli isto podporo kot vojni begunci. Drugič, Evropska unija mora tudi eh, pospešiti vračanje tistih, ki niso upravičeni, da ostanejo v Evropski uniji. Da bo obaljna in obmejna straža tudi bolj učinkovita, je treba podpisati sporazume z državami izvora. Poleg tega je treba tudi vzpostaviti žarišča in spremne točke izven Evropske unije. Tako bomo zmanjšali lahko pritisk, kajti le tisti, ki bodo imeli pravico do mednarodne zaščite, bodo lahko vstopili v Evropsko unijo. Ko bodo dobili odobren azil, bodo lahko eh, v skladu z evropsko zakonodajo. Treba je okrepiti mednarodno sodelovanje, to je zelo pomemben vidik. Hvala. Gospod Howitt, hvala, pozdravljam vaše sporočilo in tudi druge države, kot je Turčija, moramo upoštevati in se z njimi pogovarjati države članice zelo različno prispevajo v afriški sklad in ne smemo eh, pretiravati, drugače bomo tvegali, da bo več za več postalo več za manj. Treba je upoštevati sporazume in te povezave ne bodo le finančne, ampak bodo solidarnostne povezave med Evropo in drugimi deli sveta. Slišali smo tudi predloge za finančne transakcije in finančne podporo v zvezi z okoljskimi problemi. In to je potrebno tudi zato, da se bomo spopadli z mednarodnimi eh, težavami. Ne moremo pa se pogajati za življenji uh, ljudi. Evropska unija pa počenja točno te uh, saj ima razne vizumske sporazume in druge uh, že dolga leta. Veliko beguncev, večina beguncev je na globalnem jugu in ne prispeva do, pride sploh do Evropske unije, zato je treba izboljšati njihove življenjske pogoje in pogoje v državah, iz katerih eh, bežijo. Kajti tam jih moramo podpreti. To sporočilo pa tudi se zdi, da pade v past, da je, polit, da je Evropska unija pravzaprav bolj učinkovita kot financer, kot pa kot eh, nek politični akter. Torej bi tu želeli večji podarek na, Evropsko, na diplomatsko vlogo Evropske unije. In treba je seveda tudi izboljšati humanitarne razmere, ne samo govoriti o tem. Uh, In v zvezi s temi točkami ima tudi visoka predstavnica našo podporo in seveda tudi njen namestnik. Hvala lepa, gospod Havit. Gospod Kormen Mike ima postopkovno vprašanje. Izvolite. Ne želim odgovarjati poslancu, ki ima takšne uh, prispevka, kot jih je imel. Ne, ne, ni imel modrega, kar ni eh, izrazil modrega kartona, temveč eh, je želel spregovoriti v zvezi s, ima postopkovno vprašanje, prosim, povejte, zakaj gre. V mojem govoru je bila uporabljena angliška beseda shit. Jaz nisem uporabil te besede, uporabil sem polsko besedo, ki izraža nekaj drugega. In nemška beseda je bila abšam. In to ni ustrezen prevod tega, kar sem rekel. Nisem odgovoren za te prevode. No, seveda smo vzeli na znanje, kar ste povedali. Gospod Sulik ima sedaj eno minuto. Hvala. Politične elite Evropske unije so prešipke, da bi res lahko zaščitile Evropo. Raje plačujejo drugim državam, zato da bodo te nam te eh, države stran migrante. To ni le hinavsko, ampak je tudi nevarno, ker postajamo odvisni od teh držav. Zaprtje makedonske meje pa je bilo tisto eh, ukrep, ki je bistveno zmanjšal število beguncev, ne pa ta dvomljiv sporazum s Turčijo. Prav tako mora Italija razumeti, da mora zapreti in ščititi svoje meje, sicer bo to storila Avstrija in to na prehodu Brenar. Iluzija je, da bomo mislili, da nekšni mehanizmi razporeditve ali kazenska plačila ali pa obveznice Afriki, da s to rešuje probleme. Ja, pomagajmo ljudem, ki potrebujejo pomoč, ampak pomagajmo jim tam. Večina prebivalstva evropskih držav je proti množičnim priselitvam. Če današnje politične elite tega ne dojamejo in če ne bodo uspeli zaščititi Evrope, bodo ljudje izvolili ekstremiste. Pa ne zato, ker bi bili sami skrajni že, ampak zato, ker so politične elite odpovedale in to klavrno. Hvala modri karton, gospod Zuri, ga sprejmete od gospe Koste. Ga sprejmete? Da. Hvala. Ko govorite, da mora Italija zapreti svoje meje, ali to pomeni, da mora zavrniti na morju ljudi, ki, ki potujejo po morju in ki prihajajo z krajev, kjer divja vojna in te ljudje so torej prihajajo iz takšnih vojnih območij tudi otroci, ženske. Kaj bi torej mi morali teh zavrniti? Gospod Zulik, 30 sekund imate za odgovor. Ni jih treba vreči v morje, tudi ne ustreliti, lahko jih vrnete od tam, odkud, tja, odkud so prišli. Tam mora seveda Evropa ustanoviti osrednje tabore in točke za vračanje, takšne kot jih imajo tudi v Libiji, tudi v Libanonu jih imate in Turčiji in to je rešitev. Ne pa, da so vsi razporedijo po Evropi, potem pa se jih vrne kot nek paket od Zalanda, tako ne gre. Hvala lepa za eno minuto, sedaj gospod Telička. Gospod. Ja, podpredsednik. Torej, tukaj vidimo reorganizacijo. Reorganizacijo na cestah, ki je veliko več pobega in vse to je smrtno. Evropski svežen je bistven, lahko se razpravlja o podrobnostih, ampak pristop je pravi. Ne vidim nič problematičnega, če se povezuje sodelovanje in pa investicije z nadzorom migracijskih tokov. In ne vidim problema v tem, da to povežemo seveda tudi z izvori problema. Drugače bomo imeli težave tudi v Turčiji in s tem se bomo morali spoprijeti. To sicer je pravi pristop, ampak to ne bo delovalo dovolj dobro, če ne bomo imeli um, zelo stroge politike vračanja. Na tem moramo delati in če bomo to uspeli uravnotežiti, bomo lahko končno ustvarili enotnost v Evropski uniji, ki jo potrebujemo za evropsko rešitev in v tem trenutku je polarizacija, ki imamo pri nekaterih drugih temah, tudi izginile. Hvala lepa. Za eno minuto, gospod Bicoto, izvolite. Hvala. poslušamo marsikaj, vendar mi smo edini, ki opozarjamo na nezakonite migracije v Evropi. Zato nam pravite, da smo rasisti in ksenofobi. Doslej pa niti vi, niti italijanska vlada niste storili nič, tiščite glavo v pesek. Pravite, da so begunci koristni za vse, naj vas bo sram, kajti vi ste pravzaprav so storilci pri tem tihotapljenju. Gre eh, za laž, ta porazlitev beguncev je laž. Načrti EU in uh, Italije so prazen nič in og ogromno nezakonitih migrantov uh, Eh, je vdrlo v Italijo in edina rešitev je, da zapremo meje in da branimo naše meje. Hvala lepa, gospod Brok, za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, gospod podpredsednik, kolegice in kolegi. Ko prisluhnem nekaterim govorcem, moram reči, da tisti, ki ne želijo imeti beguncev, tudi želijo vse preprič, preprečiti vse ukrepe, zato da begunci sploh ne bi prišli. In to je ta hinavščina, za katero se posebej zauzemate. In sporazum s Turčjo pomeni, da onemogočimo delo trgovcem z ljudmi in drugič, da ljudem damo možnost, da pomagamo beguncem v Turčiji. In to je začelo delovati in to je treba jasno povedati. Ne moremo ljudi enostavno dati na čovn in jih vrniti, mislim, če nimamo sporazuma s temi državami. Nehajte s temi neumnostmi. In sedaj naj bi vse to preložili še na Afriko, kjer je problem še toliko bolj zapleten, ker ima dolgoročen razvojni problem in tam pomagati, da bodo v begunskih taboriščih eh, takšni pogoji, da bodo lahko ostali v, uh, bližini, svoje, uh, v bližini svoje domovine, da ne bodo šli uh, čez sredozemlje. To so pametni predlogi. Vi pa pravite, če so ljudje na morju, jih je treba rešiti in pri nas prijeti. Kaj, to je kaj drugega, torej ne morem. Uh, sprejeti kot kristjan in zato je treba rešiti zadeve na človeški način in to je edini, uh, edina prava pot in zato prosim, da nadaljujete s svojim predlogom in ga uresničite. Hvala lepa, gospod Brok. Kar nekaj modrih kartonov ste spodbudili, samo enega bom dopustil. Prvi se je prijavil je gospod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 stališče predsednika Romunije, gospoda Johanisa. Prvič nisem rekel, da govorim o državah, ampak o nekaterih kolegih, ki so proti beguncem in krati proti ukrepom, da begunci ne bi prišli. Drugič sem mnenja, da če bo na ta način uspelo zmanjšati število beguncev, potem lahko govorimo o razporeditvi tretjič bi želel tudi, da gospod Sulik odgovori na to vprašanje, kaj ti moramo ugotoviti, da samo če se lotimo vzrokov v državah, tam zaključimo vojne, rešimo razvojne probleme in vmes pomagamo, da je to odločilen pristop, ne pa da puščamo, da gredo ljudje v more in tam se utopijo ali pa da jih eh, odganjamo z bodečimi žicami na Brennerju ali v Makedoniji. Grčija in Italija sta velike evropske kulturne države in ne želim, da postanejo begunska taborišča za Evropo s tem, da zgradimo meje in mejne ograje čez celo Evropo, ki so hujše, kot so bile tiste v, hladnem, v hladni vojni. Hvala lepa. Gospod Papadakis ima za eno bes minuto besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta novi pakt ne vodi do novih ukrepov za obvladovanje begunske krize. Vse se uporab, izvaja brez uh, izjem. Mi kot Evropejci bomo prav tako žrtve tudi iz drugih, drugih programov. Potrebujemo solidarnost, potrebujemo razbremenitev nekaterih držav, ki so najbolj prizadete. Poleg tega pa je treba spoštovati človekove pravice. Begunska politika mora biti poenotena, potrebujemo koridorje za zakonito priseljevanje in pa tudi zadostno finančno podlago. Vse to mora biti vključeno v ta novi sporazum zunanje meje moramo skupaj upravljati. Kaj ti na zunanjih meje pritiski izvajajo organizirane uh, bande? Gospod Levijas. Johnny Levijas. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik komisije, ki ste nam predstavili svoj predlog. Mislim, da gremo v pravo smer, moramo imeti prave naložbe v države izvora beguncev tako, da bomo poskrbeli za pogoje za razvoj teh državah. Vemo, da je afriško prebivalstvo veliko in se povečuje in v prihodnih 30 letih se lahko ta tok Eh, še bistveno poveča. Zato imamo sedaj čas za ukrepanje. Moramo imeti tesne odnose s temi državami. Ne vem, če je 500 milijonov dovolj, vendar je pravi korak v pravo smer. Mislim pa, da moramo ustvariti več. Gospod podpredsednik Timmermans je govoril o pozitivnih, negativnih spodbudah. Rad bi, da bi povedali tudi nekaj glede negativnega, glede tistih, ki ne sodelujo v procesih, tudi v Evropi in ki ne želijo uh, prevzeti svoje odgovornosti. Kajti vsi smo evropske države in ni tako, da bi tisti, ki so bliže meje, morali prevzemati večje breme. Vsi moramo skupaj sodelovati. In mislim, da potrebujemo tudi negativne pobude za tiste, ki ne želi sodelovati. Tako bomo dosegli res uspeh v tej evropski pobudi. Eh, modri karton, ga spremete, gospod Sulika, izvolite 30 sekund. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolega zaradi gospodarske situacije in socialne situacije in pa eh, državljanskih vojn v nekaterih državah v Afriki, bo vedno več ljudi skušalo priti v Evropo, predvsem iz Afrike. Ali se ne strinjate, da mora na koncu Evropska unija zagotoviti dolgoročno strategijo in politiko, da se bo lahko sočila s tem pomembnim izzivom? Uh, kajti ne gre samo za praktične okrepe in učinkovite rešitve, ki jih moramo sedaj izvajati, potrebujemo tudi dolgoročno strategijo. Hvala. No no Hvala, prosim, držite se svojega časa. Imate 30 sekund. Hvala za vprašanje. Strategijo, o kateri se pogovarjamo, ni kratkoročna strategija, kajti gre za naložbe v državah, afriških državah. In to ni kratkoročna naložba. Pogovarjamo se o programu, ki bo trajal več let, gre za svežen več milijard in verjetno bomo morali storiti veliko več, zato da bo ta strategija čim bolj učinkovita in uspešna. Strenjam se s tem, da potrebujemo dolgoročno strategijo, kajti kratkoročno se moramo ukvarjati z stvarmi za reševanje trenutnih težav. Uh, uh, spoštovani uh, kolegi izbira jasna ali bomo imeli v evropi staro celino defenziven kontinent ali pa imeli partnerstvo za prihodnost s sosednjimi državami zato da bomo podpirali razvoj in zato da bomo bolje upravljali migracijske tokove poleg tega pa tudi da bomo pomagali beguncem torej izbira je jasna. To pa seveda pomeni velik podvig, ki temelji na naložbah. Vendar naj povdarim, naložbe imajo tudi delovna mesta in številna nova delovna mesta se lahko ustvarjajo tako za mlade v Evropi, kot tudi v sosednjih državah. In menim, da moramo s temi argumenti, z argumentom novih delovnih mest, prepričati države članice, da dajo več verov v to pobudo, kajti potrebujemo več prispevkov strani držav članic. Doslej se je skazalo, da mladi ljudje to razumejo, delijo to vizijo, imajo veliko vizij v to smer in k malu bodo organizacije mladih prišle in predstavile uh, konkretne predloge ravno v tej smeri. Hvala, gospa Rodriguez. Modri karton, kolege Teličke. Čeprav, mm, gospod Teličke, guli ste pred desetimi minutami, tako da vam ne bom dal modrega kartona, kajti že zamujamo uh, z našim načrtom časovnim. Hvala za razumevanje. Sedaj pa gospod uh, eh, Range, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prvič, ki, to je za mene tudi najpomembnejša točka v tej pobudi komisije. In sicer vprašanje strukturnih faktorjev imamo kratkočni načrt reševanja ljudi in tu se res ne smemo obotavljati, moramo dati na voljo vse vere, ki jih imamo, zato da bomo reševali življenja, ki se zgubljajo vsakodnevno v sredozemlju. To je naša obveznost in Evropska unija se seveda tega mora lotiti. Hkrati pa se moramo zadev lotiti tudi na strukturni ravni. Ne gre le za bližnji vzhod. In seveda smo se že pogovarjali o tem, vendar pomeni tudi upoštevati tudi Afriko. Sem portugalc, dobro poznam situacijo v Afriki in iz Afrike bo v prihodnjih letih velik tok beguncev. To je pojav, s katerim se bomo še dolgo časa ukvarjali. Ne gre le za neko trenutno krizo, zato menim, da je ključno, da lahko ukrepamo zlasti v subsaharski Afriki. Komisija je na pravi poti. Različne države članice Evropske unije morajo tudi one same se angažirati v tej smeri. Moramo reševati begunce, seveda, moramo pa tudi obladovati krizo in zato se moramo držati predloga komisije. Mislim, da imamo s tem res dobro, dobro pristop in hvala uh, za ta pristop komisiji. Hvala to da zdaj sklepamo partnerstva z afriškimi državami je pravzaprav zaskrbljujoče revščina v afriki ni problem od včeraj ehm, to bi morali delati že zdavnaj ni pa to kritika na predlog. želim le da ni prepozno ob zavedanju da solidarnost držav članic unije ni več realnost da države v afriškem skladu že danes ne prispevajo tega kar so obljubile strinjam se da begunska oziroma migracijska kriza ni le evropski problem in v tem vas podpiram v globalnem pristopu a sprašujem se kaj so tiste nagrade in posledice ki jih omenjate ob predstavitvi kompakta za članice ki ne bodo sodelovale. strinjam se da so nujna večja vlaganja in tudi preobrat v pristopu ampak prvič ne na način da s tem breme preprosto preložimo na afriško celino in zapremo meje evrope in drugič ne na način da evropski denar pride v napačne roke. strogi moramo biti komu in kako dodeljujemo sredstva nujno je zagotoviti da imamo iskrene in poštene partnerje v afriških državah. obenem je prav tako nujno krepiti zakonite in varne poti priseljevanja v evropo kar pravite. slišali smo da je balkanska pot zaprta da je manj umiranja v sredozemskem morju ampak narašča trgovina z ljudmi in odpirajo se nove migracijske poti. ne morem mimo nepredstavljivega dejstva da lahko prišleki v grčiji za azil zaprosijo le preko. to so stvari ki jih je mogoče izboljšati takoj in dati upanje ljudem. in nazadnje strinjam se da evropsko upravljanje z migracijami zahteva dolgoročni strateški pristop vendar ta ne sme biti usmerjen le k zajezitvi tokov z afriko ampak in zlasti k vzpostavitvi iskrenega sodelovanja z afriko ki bo krepilo afriško celino v političnem in gospodarskem smislu v sodelovanju z evropo in v stikih med ljudmi. tako kot gospodu Telički, tudi vam ne bom dal besede. Vidim, da je veliko interesa za to razpravo, vendar že zamujamo. Gospod Kirkas, minuta, izvolite. Vidimo, da prihaja do populacijske eksplozije v Afriki in v kombinaciji z revščino in vojnami pomeni, da se moramo soočiti z naslednjim vprašanjem ali lahko uh, množične migracije v Evropo pomenijo rešitev. Tu govorim o milijonih ljudi, ki naj bi prišli iz Afrike. Komisija da dvojni odgovor, pravi ne, vendar predlagamo ta nov okvir za sodelovanje. Tu imamo številne pobude za države v Afriki in v naši soseščini. Ali nas lahko prepričate, da boste s tem načrtom nekaj storili, glede tega, da se denar ne bo zapravil ali bomo imeli mehanizem za preglednost? Če vam to uspe, potem bo vaš predlog dober in koristen, sicer pa bomo imeli le mehanizem, ki bo prenesel, ki bo prenesel denar ljudem, ki so na, na položaju v Afriki. Torej, mi bomo plačevali za to, da zadržujejo svoje državljane. Hvala. Gospa Šlajn, izvolite. Hvala. Pomemben je ta načrt za naložbe v Afriki. Vendar ta predlog se osredotoča zgolj na krepitev uh, struktur v tretji država, zato da se uh, prepreči ljudem, da bežijo iz revščine in vojn. Izhaja nekakšna pogojenost in celotno poročilo torej tako uh, pogojuje takšno sodelovanje. Mislim, da je zaskrbljujoče, da dajemo sredstva na voljo le za obladovanje nadzora na mejah. Mislim, da s tem ne bomo odpravili globokih razlogov za eh, begunsko krizo. Mislim, da bomo na ta način zgolj prenesli našo odgovornost za nadzor na mejah. Mislim, da potrebujemo rešitev za Eh, razlog za te težave. Hvala, s tem smo izčrpali seznam govornikom in začenjamo prosto razpravo. 17 ljudi se je oglasilo k besedi, mislim, da razumete, da ne moremo dati vsem besede. Prisluhnili bomo petim po enemu iz vsake politične skupine gospod kelly izvolite ja, poslušal sem razpravo od začetka in gre za zelo kontroverzno temo in tudi razprava je bila tudi sama po sebi nekoliko kontroverzna vendar mislim moram pohvaliti komisijo kajti to je res zelo uh, težavna tema vendar je pokazala svojo vodstveno vlogo in to je včasih ključnega pomena ima ta predlog za sporazum z afriškimi državami, to je smiselno, da bi trgovinsko politiko uporabili za zagon in da bi dali pomoč tistim, ki najbolj potrebujejo. Prav tako bi eh, poskrbeli za to, da imamo zakonite migracije, ne pa nezakonitih. To je vse nekaj, kar je potrebno. Poleg tega pa ste pokazali, da gre za globalno težavo in tako kot uh, smo že slišali na COP21, ne moremo sami reševati težav, potrebujemo globalni sporazum in upam, da bomo uspeli rešiti težave in, tem, in s tem prekinili begunski tok in težave tistih, ki morajo bežati. Ja, Hvala. Gospa uh, Mick. Gospa Mici. Oh, no. Več let se pogovarjamo o teh težavah v parlamentu, govorimo o tem, kako moramo poskrbeti za prihodnost teh ljudi v njihovih državah, da moramo zmanjšati njihove težave, da jih na ta način moramo rešiti pred smrtjo v sredozemlju in s tem tudi odpraviti težave, ki jih predstavljajo nezakonite migracije v Evropi. Z zadovoljstvom sem prisluhnila komisarjem, ki sta se osredotočila na pomoč za afriške države v njihovih državah po zaslugi investicij v sodelovanju z zasebnim sektorjem. Mislim pa, da moramo biti previdni, da ne bo na koncu tako, da bodo milijarde koristile le nekaterim, ker sicer ne bomo rešili težav. Hvala. Gospod Abasi. Hvala. Predlog komisije je neuspeh. Rekli ste, da bi lahko vse nezakonite migrante pozabili, oziroma povabili, če bi jim rekli, če reče, da so begunci. To je bila napaka. Napaka je, če, če pravite, da imamo lahko kvot te začasne in trajne razmestitve. To se nič ni zgodilo. Potem je prišlo do neuspeha z diktatorjem Erdoganom. Želite, želite skleniti sporazum z diktatorjem, ki vsakodnevno krši eh, človekove pravice in krši načela liberalne demokracije. Prav tako ste bili neuspešni s tem, ko ste mu želeli plačati podkupnino torej Erdoganu. Nekateri kolegi pravijo, da lahko pozdravimo in sprejemo vse uh, migrante. Hm, potem pa jih spremenite k sebi domov in nam, nam pokažete, kako se tega lotiti. Hvala. Gospa De Desarnes. Hvala. Vaša strategija je zelo jasna. Danes nimamo dovolj eh, vizije in zdi se, da bolj trpimo stvari, kot pa ukrepamo. Vendar moramo ukrepati, potrebujemo dejansko razvojno politiko. Ni dovolj, če vse skozi govorimo, da dajemo največ pomoči Afriki, vendar ta Afrika mora biti učinkovita in koristna, to pa ni tako. Drugič, moramo imeti zakonite poti za ekonomske migrante. To je edini način na katerem se bomo borili proti nezakonitim migracijam. Moramo dati možnost nekaj mesečnih vizumov za to, da lahko nekdo pride delati za nekaj mesecev. Eh, recimo v kmetijstvu pogosto zaposlujejo nezakonite emigrante. Torej, mislim, da bo na ta način Evropa morda lahko dala pravi odgovor na to težavo. Hvala, gospod Horisti Obens, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Mislim, da imate politično voljo, vendar vse skupaj je nekoliko pozno. Uh, Gospod Pitela je to dobro opisal. Številni ljudje umirajo na sredozemlju. Le trajnostni razvoj Afrike je mm, rešitev za Afriko. Vse to vemo, vendar nismo storili nič za to. In kakšne jamstva ima Evropska komisija? Kako boste dosegli, da bodo države članice spremenile svojo znanje politiko, svojo trgovinsko politiko, kulturno in vojaško politiko do Afrike? Kaj ti ravno za to gre? Če ne bo prišlo do te spremembe, potem ne bo nobenega zavezništva in partnerstva z Afriko. Hvala. S tem smo zaključili postopek proste razprave. Sedaj bomo dali besedo za v imenu komisije, gospe Mogreni, izvolite. Hvala. Včasih, ko poslušam določene komentarje, naj, po, naj povem pošteno, imam pomisleke, dvome, če bi bilo morda koristno pred, prebrati predlog danes v razpravi. Ste veliko stvari pomešali. Gospod Vrhovštat je uvodoma spraševal škoda, da ga niče, gre tu morda za podvoje, podvajanje sporozuma s Turčijo, gre za povsem različno situacijo s Turčijo. Zdaj, iz Turčije prihajajo sirski begunci, to je začasna situacija, oziroma upam, da je to začasna situacija. To so prosilci za azil. To je ena specifična situacija v mednarodnem okviru in s tem se želimo spopasti s to situacijo. Naj pravim besedo, ki mi ni všeč, vendar tu gre res za reševanje nujne situacije. Vendar tu pa gre za nekaj posebn drugega pri tem predlogu. Z Afriko imamo skupne interese, želimo skupaj delati na razvoju kontinenta na način, da bo to partnerstvo. In sprašujete, kako se afriški sogovorniki na to odzivajo. Zelo dobro. Včeraj sem bila v New Yorku na varnostnem svetu in afriške države, pa ne le afriške države, tudi latinske ameriške države so rekle, to je prava pot naprej, kaj ti končno ne investirate le v razvoj, kar je sicer dobro samo po sebi, In tudi ponosna sem na to, da lahko rečem, da je Evropska unija uh, največja donatorka na svetu. In če želite, vam lahko da tudi številke s tem v zvezi, da smo tudi največji donatorka Afriki. Smo torej tisti, ki damo več kot pol mednarodne pomoči v eh, svetu. In to bo tako tudi ostalo. Na to sem ponosna in to je Prav, vendar obstajajo tudi druge stvari. Prosim, pojdite v Etiopijo in se pogovarjate z ženskami, ki so se prostovoljno eh, vrnile iz zalivskih držav, ker so tam postale sužnje. Mi podpiramo, eh, projekte mednarodne organizacije za delo, zato da se lahko te ženske znova integrirajo v svoje okolje. Prisluhnite njihovim zgodbam in potem povejte, da počnemo uh, stvari za njihovim hrbtom. Ne, zaščitimo njihove pravice. Pogovarjajte se z mladimi nigerikami, ki postanejo spolne sužne v Evropi. In sporazum, ki ga želimo sp sprejeti z Nigerijo, uh, to pomeni, da jim želimo rešiti življenje na začetku poti. Ne gre le za to, da jim rešujemo življenje na morju. Poslušajte tiste, ki so na Lampeduzi, poglejte uh, film Fokalmare. Predstavitev tega filma je bila pred nekaj meseci v Evropskem parlamentu. Prisluhnite tem ljudem. Ti ljudje postanejo sužni že na samem začetku svojih poti, v verigah so in so tudi zaprti v zaporih v Libiji, zaprti so v čovnih, ki se potem potopijo. Mi imamo človeško odgovornost in naši afriški partneri tudi imajo človeško odgovornost, da zavaruje njihovo življenje. O tem se pogovarjamo. In če to počnemo skupaj z mednarodnimi agencijami uh, kot je recimo Mednarodna organizacija za migracije. Zakaj gre? Gre za ustvarjanje delovnih mest, za afriške ženske, za Afra, afriško mladino. Eh, nekoč so številni kraji živeli od turizma, sedaj pa ne morejo več in moramo jim ponuditi priložnosti za preživetje, ki niso povezane z, tiho, z tihotapstvom. Moramo delati na izobraževanju, na človekovih pravicah, na varovanju ljudi. O tem se pogovarjamo. Je to dovolj? Ne. Vendar, če ne bomo nikoli začeli s tem, potem bo čez deset let situacija enaka, kot je sedaj. In potem si bodo, tudi ljudi sami bi si želeli, da bi pred desetimi leti sprejeli takšne ukrepe, kot jih uh, sedaj sprejemamo, ker bi bil položaj v Afriki boljši danes in tudi v Evropi. Torej moramo začeti nekje, zadeve se ne bodo spremenili v 24 urah, vendar nobena politika tega ne more doseči. In ne smemo prodajati iluzij našim ljudem obstajajo pa dobre stvari, ki jih lahko začnemo delati v partnerstvu, zato da lahko spremenimo stvari. Moramo začeti. Torej, to je to, kar predlagamo. To je pove povezano tudi s tem, da odpremo zakonite migracijske kanale. To ni moja neposredna pristojnost. Tudi države članice morajo biti tu koherentne in tudi drugi akteri morajo prevzeti svoje nalogo od Azije do Severne in Južne Amerike, predtem mora slovati tudi OZN, kajti le tako se bo Afrika spremenila. To ni le naša odgovornost. Potrebujemo tudi Afriko in tu smo zelo jasni, kajti ni drugega načina, da bi spremenili afriške družbe. Moramo investirati in skupaj s temi naložbami eh, poskrbeti za uspeh teh naložb z spodbujanjem eh, vladavine prava. Poleg tega pa moramo poskrbeti za infrastrukture dan današnje, tako da če eh, potujete iz ene države v drugo, morate pogosto leteti preko Evrope. Uh, Torej, vse te naložbe so dobre za afriške ljudi in to je lahko koristno za vse nas. In ne nazadnje, nekateri ste omenjali dejstvo, da so se na vzhodni poti uh, zmanjšale številke migrantov, povečale pa so se številke v sredozemlju. Vendar prosim, pogledajte si številke. Gre za dve povsem drugačni poti in sta med sabo posebno nepovezani. Lani je preko Libije prišlo veliko srcev, danes to več ni tako. Danes je situacija drugačna. Afrika je mlada država, oziroma je, je kontinent z mladimi ljudmi, sooča se z revščino, s, s podnebnimi spremembami in Zato se to ne bo spremenilo, če mi ne bomo sprejeli strategije za spremembo te paradigme. Ja, Hvala lepa, gospa komisarka. V imenu Evropske komisije, podpredsednik gospod Timmermans, izvolite. Um, Navezal bi se na to, kar je dejala komisarka Mogherinjeva. Globoko sem pripričan, da edini način, da lahko ohranimo človeško begunsko politiko, ki temelji na naših osnovnih vrednotah, je, da jasno ločimo med ljudmi, ki si zaslužijo mednarodno zaščito in med ljudmi, ki bi prišli v Evropo zato, ker v tem vidijo ekonomsko priložnost. In tudi danes smo slišali, da se ljudje delajo, da vsi, ki pridejo v Evropo, so ekonomski migranti. Nekateri poslanci so danes to rekli. To je poceni način, da se znebite svoje moralne in človeške odgovornosti do ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Doslej nismo znali tega dobro ločevati, nismo znali ločevati med ljudmi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in tistimi, ki je ne. Zakaj ne? Zato, ker predolgo eh, let sta bili Grčija in Italija sami s to težavo in eh, veliko krat sta prosili za evropske rešitve in drugi so rekli, to ni naša težava, to je vaša težava, ukvarjate se z njo. Sedaj pa moramo rešiti to težavo. In edini način, da to naredimo, je to, da to naredimo na evropski način. In panevropsko podporo za človeško begunsko uh, politiko je, če rešimo ekonomske migracije na vzdržen način. In pakt z afriškimi državami je eden od elementov, zato bi to dosegli. Zato strastno verjamem v ta način postopanja. Nihče tega ni kritiziral način, da bi dal nekakšen boljši predlog. Če imate boljše predloge, prosim, povejte. Uh, če pa rečete, uh, ne spus. Uh, če rečemo, da ne smemo sprejeti nikogar v Evropi, to je najkrajši način za to, da damo populistom možnost, da lahko rečejo, da vsi, ki pridejo v Evropo, so oportunisti, ki si želijo boljše prihodnosti na naš račun. To, to poveti družini, ki. Uh, ki je zbežala iz Alepa, iz Rake, ki je zbežala pred bombami. Recite jim, da so ekonomski imigranti. To je škandal. Zato menimo, da je del celovite, dolgoročne migranske in begunske politike to, da moramo pokazati, da lahko vrnemo ljudi v državo, odkud prihajajo, če nimajo pravice, da me danes zaščitejo. In še pomembneje, moramo v afriških državah ustvarjati priložnosti za to, da ne bo ekonomska rast izginila v žepih elite, tako da bodo vsi imeli priložnost, mladi, eh, da bodo mladi imeli prihodnost v svojih državah. To moramo storiti. Seveda ne bomo s tem paktom eh, tega sami dosegli. Države članice morajo prispevati ne gre za pomankanje financ, gre za pomankanje prave usmeritve, koordiniranega delovanja, da 28 terica skupaj z Evropsko unijo in institucijami dela na enak način, skladno, ne pa da imamo posamične postkolonialne ideje o tem, kako postopati z afriškimi državami. Ne, moramo nekaj, uvesti nekaj reda v to situacijo. Za konec naj še povem še to. Ne smemo pozabiti, da govorimo o človeških bitjih. Ne govorimo o številkah ali predmetih. Govorimo o ljudeh, ki imajo sanje, tako kot jaz ali vi. To so ljudje, ki želijo boljše življenje za svoje otroke in ne želijo, da jih bogati del sveta pozabi. Prejšnji teden sem imel čudovite izkušnje na švedskem. Ta država je eh, vzela največ eh, eh, beguncev po glavi, več kot 160 tisoč. Sedaj, ko se mi zdi, da so zadeve pod nadzorom, se je skazalo, da je vzdušje na švedskem se spremenilo. Želijo iz tega uh, ustvariti uspeh. Podjetja dajo delovna mesta, beguncem šole, dajo mesta v šolah za otroke, občine, izreka dobrodošlico uh, ljudem, ki so prišli. In prihodli teden bomo videli Zlatana Ibrahimoviča na uh, Evropskem prvenstvu. On je otrok tistih, ki so bežali pred Balkansko vojno pred 20 leti. Sedaj pa je zelo ponosen Šved in Švedska je zelo ponosna nanj. Bomo videli, koliko Zlatano bo imeli čez 20 let na Švedskem. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Timmermans hvala vam in gospe Mogherini za uh, ta